Sí. Yes, dear. Kolegice in kolegi, začeli bomo z današnjo sejo. Seveda sam nisem gospod Buzek, sem Miguel Angel Martinez, sem podpredsednik parlamenta in sem odgovoren za odnose z nacionalnimi parlamenti v biro Evropskega parlamenta. Gospod Buzek me je prosil, naj so predsedujem današnji sej skupaj s prijateljem Westerbergom iz švedskega parlamenta. Sedaj bom govoril po špansko. Med drugim sem odgovoren tudi za večjezičnost v heroju, zato bi bilo res neprijetno, če ne bi govoril špansko. Dobro, začnimo z današnjo sejo, gospe in gospodje. Najprej vsem dobro jutro. Sekretarjat me je opozoril na to, da vam moram povedati, če želite govoriti v delu razprave, kjer boste sodelovala ministrica za pravosodje švedske, gospa Ask in gospod podpredsednik komisije Baro, potem morate izpolniti za to predviden obrazec. Gre za obrazec roza barve. Če izpolnite ta obrazec, boste lahko dobili besedo v razpravi, ki se bo začela malo kasneje. Kakšen je dnevni red za danes do povdne? Na začetku bomo 40 minut posvetili poročilom. z dela delovnih skupin, ki so zasedale včeraj. Gospoda Aguilarja v dvorani trenutno ni, on bi moral poročati o delu delovne skupine 1. Tako da, če se sopredsedujoči strinja, bi predlagal, zato da prihranimo čas, da gremo na delovno skupino 2, gospodu Afsanu, ki je poročevalec za drugo delovno skupino in ki prihaja iz švedskega parlamenta, bo dobil besedo in vam bo povedal, kaj se je dogajalo v okviru delovne skupine 2. Tack så mycket. Jag kan inledningsvis nämna... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku poročila o delu delovne skupine 1 naj povem, da je večina sodelujočih v delovni skupini 2 menila, da je treba spostaviti skupno območje za pravosodno sodelovanje, da pa je pri tem treba upoštevati tudi tradicije v državah članicah. Nekateri oziroma večina jih je bila mnenje, da je treba eksekvator načelo odpraviti, veliko vprašanj bo treba še rešiti. Veliko se je govorilo o kakovosti dela v državah članicah na področju pravosodja. Pomembno je vedeti, da je zelo pomembno zagotoviti pravno varnost, če želimo, da se vzpostavi vzajemno zaupanje. V okviru naše delovne skupine je bila izražena tudi želja, da bi bolj uskladili nekatera pravna področja, naprimer, ko gre za družinsko pravo, kajti države članice se na tem področju ukvarjajo s kar precejšnjimi težavami. Tega svojega poročila ne želim podaljševati, ampak vseeno bi želel še nekaj povedati. Kadarkoli se posamezniki pogovarjajo o evropski zakonodaji in ko govorijo o tem, kako bi lahko stvari uskladili, je treba razmišljati tudi o ukrepih, ki jih je treba sprejeti. V našem primeru smo gotovili, da je treba odpraviti načelo eksekvator. Hvala lepa, gospod Avsan, za to, da ste bili kratki in jedrnati. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu prve delovne skupine, gospodu Juanu Fernando Lopezu Aguilarju, ki je tudi predsednik odbora Libe v Evropskem parlamentu. Juan Fernando, imaš besedo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, queridos colegas. Dobro jutro, obema so predsedujočima. Dobro jutro tudi vsem današnjim udeležencem, tako predstavnikom nacionalnih parlamentov, kot tudi predstavnikom držav članic. V tem poročilu bom skušal v času, ki mi je bil namenjen, predstaviti delo, ki je potekalo včeraj v naši skupini. Sam sem poročevalec za delovno skupino 1. Naslov naše delovne skupine je bil spodbujati pravice državljanov, Evropa vrednot in pravic. Govorili smo o tem, da je treba vzpostaviti demokratično Evropo, da mora Evropa postati zakonita in verodostojna preko državljanstva. Mi zastopamo državljane in državljani se obračajo na nas. Želijo si, da bi ta parlament ponudil odgovore na vprašanja, ki jih imajo na področju pravic in svoboščin. Evropske državljani tudi pričakujejo, da jim bomo mi pomagali pri izvajanju teh pravic, pri uveljavljanju pravic v miru, da bomo spoštovali ta načela. Rečeno je bilo tudi, da je treba vzpostaviti Evropo na načelih demokracije, pravice in svobode, da je to zapisano tudi v ustavnih ureditvah držav članic. Vse te tradicije je treba upoštevati. Imeli smo precej dolgo razpravo na to temo. To je razprava, ki v Evropi pravzaprav poteka že deset let. Bistvo pa je, da določimo skupni imenovalec, vsaj ko govorimo o novi ustavni arhitekturi. Evrope o novi institucionalni strukturi. Govorili smo tudi o Lizbonski pogodbi, ki bo začela kmalo veljati. V Lizbonski pogodbi so zapisane tudi temeljne svoboščine in vemo, da nekatere države nasprotujejo listini temeljnih svoboščin. Vendar je to eden od treh elementov, ki sestavljajo Lizbonsko pogodbo. Z izbonsko pogodbo smo preoblikovali staro pogodbo o Evropski uniji, dodali smo ji tudi listino o temeljnih svoboščinah in to je sedaj ta skupni imenovalec, ki združuje različne tradicije in jih izboljšuje, ne da bi jih pri tem kakorkoli nadvladala. Evropski državljani bodo imeli več zagotovil za svoje pravice, kajti bodo državljani Evropske unije, ne samo državljani posamezne države članice. To je zelo pomembno. V listini so, kot rečeno, omenjene te temeljne pravice in svoboščine. Vendar Te svoboščine in pravice, ki so zapisane v Lizbonski pogodbi, nikakor ne spodkopavajo tistih pravic, ki jih državljani uživajo na podlagi drugih aktov. V tem trenutku je pomembno to, da stvari posodobimo. Lizbonska pogodba pravzaprav vsebuje nekaj, kar imenujemo pravice nove generacije. Gre za pravice, ki so nastale zahvaljujoč razvoju znanosti, tehnologije, informacijske družbe in tako naprej. Pomembno je tudi, da zagotovimo varstvo in zasebnost oseb prav v luči tehnološkega razvoja in napredka v zadnjih nekaj letih. Tudi zaradi tega je štokolamski program tako pomemben. Štokholmski program je na nek način strategija za izvajanje teh pravic. Mi skušamo spostaviti območje svobode, varnosti in pravice, ki presega izključno medvladno sodelovanje, na katerem smo delali v zadnjih desetih letih. Evropska zakonodaja bo urejala to območje, ki ga vzpostavljamo. Nacionalni parlamenti bodo pri tem upravljanju in urejanju tudi imeli besedo. Včeraj smo veliko govorili o dialogu med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. To sodelovanje bo bistveno vplivalo tudi na doseganje zastavljenih ciljev. Treba je zagotoviti varnost in tudi pravico do zasebnosti. To je ta največji izziv, ki nas čaka. Prav tako bomo morali govoriti o čezatlantskem dialogu z ZDA. O tem smo že govorili v preteklosti. Rekli smo tudi, ko smo se pogovarjali z uh, ministrico za domovinsko varnost gospod Napoletano, da je treba še naprej sodelovati. Mislim, da je razprava z gospod Napolitano bila zelo živahna. Jasno se je pokazalo, kako pomembno je za Evropski parlament, da se zavaruje pravica ljudi do zasebnosti. 3. Treba je zaščititi to osebno sfero, če jo lahko tako imenujem državljanom je treba zagotoviti zasebnost, istočasno pa jim je treba zagotoviti tudi varnost. Evropska unija pa mora sodelovati s tretjimi državami, tudi z ZDA seveda. Z nacionalnimi parlamenti smo se veliko pogovarjali tudi o raznolikosti. Tudi tu gre za pravice posameznikov. Naprimer, lahko naletimo na posameznike, ki niso državljani Evropske unije. Lahko naletimo na osebe, ki so državljani tretje države, ampak tudi te osebe imajo svoje pravice, ne glede na to, ali so zakoniti ali nezakoniti migranti v Evropi, če se že odločamo o tem. Govorili smo tudi o boju proti nezakonitemu priseljevanju in v tem boju ne smemo pozabiti na pravice zadevnih oseb. Posamezna država članica se težko sooča s to vrstno problematiko, zato je bolje, da ta vprašanja rešujemo na evropski ravni. Obstaja tudi razlika med migranti in tujimi zločinci, zločinci, ki prihajajo iz tretjih držav. Tu je treba stvari jasno razločevati. Migranti Migrantje niso nujno zločinci. Gospod predsedujoči, zaključujem. Na koncu naj povem še to, da ne bo enostavno delati glede na to, da bo začela veljati Lizbonska pogodba, da delamo na štokolamskem programu. Niti nacionalni parlamenti, niti Evropski parlament ne bodo imeli lahkega dela. Predvsem se soočamo z velikim izzivom in sicer, da se bo povečalo naše delo, da bomo morali prevzeti večjo odgovornost. Že deset let govorimo o novih institucionalnih spremembah. Mislim, da bi morali storiti vse za to, da dosežemo dogovor o vsem tistem, kar je zapisano v štokholmskem programu. Le tako nam bodo državljani verjeli in v nas zaupali. Ko gre za območje svobode, varnosti in pravice, morajo nacionalni parlament in Evropski parlament sodelovati in zagotoviti državljanom pravice, ki jih kot demokratične institucije moramo zagovarjati. Boriti se je treba proti vsem oblikam nasilja, diskriminacije, prav tako je treba zaščititi žrtve vseh teh kaznjivih dejanj. Prihodni teden nameravamo v parlamentu sprejeti tudi poročilo o štokholmskem programu. Upam, da bomo to poročilo soglasno podprli. Zatem bodo na vrsti nacionalni parlamenti, ki bodo morali opraviti svoje delo. Nacionalni parlamenti so tisti, ki bodo morali potem izvajati štokholmski program, to pa bo že v času španskega predsedovanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Carmen Hermosin, predsedujoča tretji delovni skupini. Z velikim veseljem ti dam besedo. Moram povedati tudi to, da sva se 35 let nazaj skupaj borila za svobodo v naši državi. Zato ti res z veseljem predajam besedo, kaj ti pomembno je jasno izraziti, kakšen napredek smo dosegli, ne samo v naši državi, ampak v Evropi kot taki. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobar dan vsem skupaj. Naj vam povem, o čem smo govorili v okviru delovne skupini 3, govorili smo o varstvu državljanov. Kolega Busutil in kolegica Davidson sta so predsedovala v tej delovni skupini, gospod Busutil iz Evropskega parlamenta in gospod Davidson iz Švedskega parlamenta. V okviru naše delovne skupine smo predvsem govorili o tem, da bo kmalo začela velja, veljati Lizbonska pogodba, v katero je vključena tudi Evropska listina o temeljnih pravicah in svoboščinah. Lizbonska pogodba predvideva precej večjo odgovornost za nacionalne parlamente in tudi za Evropski parlament. O tem smo govorili že včeraj na plenarnem zasedanju. Zdi pa se, da obstaja ta dva prevladujoča toka mišljen. Ne gre za dva načina razmišljanja, ki bi se bistveno razlikovala, ampak vse gre za to, kako si predstavljamo ureditev skupnega prostora svobode, varnosti in pravice. Govorili smo o tem, kaj je prinesla Maastrichtska pogodba. Govorili smo tudi o tem, kako bi lahko negotovost spodkopala pravice posameznikov. res smo imeli zanimivo razpravo, ki je trajala precej dolgo. Skoraj vsi, ki so sodelovali v tej delovni skupini, so tudi spregovorili na to temo. Nekdo iz romunskega senata, potem nekdo iz belgijskega parlamenta, nekdo iz polskega parlamenta, Lord Harrison, gospod iz Sveta Evrope in tako naprej. Ogromno ljudi se je oglasilo včeraj, gospod Lambrinidis, gospa Zaziz, kot tudi kolegi iz Avstrije, Finske in tako naprej. Več kot 20 oseb se je včeraj oglasilo tekom razprave. V mnenjih posameznikov so sicer obstajale manjše razlike, ampak vsi smo se strinjali, da je treba spostaviti območje varnosti in svobode in pravice. V Tampereju in v Hagu smo dali veliko obljub, k marsičemu smo se zavezali in to je sedaj treba uresničiti. Govorili smo tudi o štokolamskem programu, Nekateri menijo, da je ta štokolamski program preveč obsežen, da bi bilo bolje, če bi štokolamski program prečistili, da bi dobro ocenili politike, ki se vlečejo še iz preteklosti. Mnogo stvari je treba izboljšati, jih bolj podrobno opredeliti. Poleg tega pa se mi zdi, da je večina včerajšnjih pripomb, ki so bile res podrobne, šla v pozitivni smeri. Veliko ljudi pozitivno gleda na štokolemski program, večina je bila tudi mnenja, da je treba storiti korak naprej na področju varnosti. Mnogi so rekli, da je štokolemski program preveč obsežen, ampak zdi se mi, da če ne bomo dovolj ambiciozni, ne bomo dosegli napredke, ne bomo izpolnili ciljev, ki smo si jih zastavili. Potem se je pojavilo še vprašanje usposabljanja policistov. Govorili smo o komuniciranju med posameznimi policijskimi enotami. Govorili smo tudi o statističnih podatkih z področja kriminalitete, o tem, da je treba te informacije in podatke izmenjevati med seboj. Se referija incluso a situaciones tan groteska, como que... Kolega iz Združenega kraljestva je omenil tudi precej nenavadne situacije, ko naprimer policisti sprašujajo posameznike v angleščini, ker sklepajo, da znajo angleško. Očitno je, da kadar policisti delujejo izven svojega domačega območja, naletijo na jezikovne težave. Boriti se je treba tudi proti čezmejnemu kriminalu. Vse to so teme, ki smo jih omenjali včeraj med razpravo na naši delovni skupini 3. Razprava je pokazala, kakšni izzivi vse nas čakajo. Nekaj sem jih že omenila, ampak bistvenega pomena je, da dosežemo napredek pri zagotavljanju pravic in varnosti državljanov. Upoštevati je treba tudi Evropsko listino o temeljnih pravicah in izboljšati varnost ljudi. Sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti pa mora biti osnova za zagotavljanje vseh teh pravic in tudi osnova za boj proti homofobiji, antisemitizmu, kriminalu, rasni diskriminaciji in diskriminaciji, ki temelji na spolu. Vse to so kršenja človekovih pravic. Storiti je treba več na področju azilne politike, nujno rabimo skupno imigracijsko politiko. Potrebujemo pravzaprav cel pakt za migracije in azil. Orodja, ki smo jih vzpostavili v preteklosti, je treba posodobiti, tako da bodo skladna s tehnološkim razvojem. Treba se je boriti proti trgovini z ljudmi, zlasti proti trgovini z eh, ženskami in otroki. Treba se je boriti proti internetnemu kriminalu, proti otroški pornografiji, proti piratstvu, proti nasilju mladih, tako na ravni šol kot na ravni družine. Zagotoviti pa je treba tudi zasebnost državljanov. Če povzamem, zdi se mi, da je bilo srečanje zelo koristno in upam, da bomo zelo k malu imeli na voljo ne samo štokolemski program, temveč da bomo k malu lahko videli tudi rezultate, ki jih bo prinesel ta program že v času španskega predsedovanja. Hvala lepa vsem trem poročevalcem iz delovnih skupin. Ta poročila so zagotovo zelo zanimiva in nam bodo služila kot podlaga za nadaljne razmišljanje o tej temi. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu je nagovor ministrice za pravosodje iz Švedske, gospe Beatrice Ask. No, naj povem, da se mi zdi, da je Švedska vedno bila neka referenčna točka, da je bila vedno luč upanja za vse v Evropi in drugod po svetu. Svetla luč za vse tiste, ki so se borili za več svobode in pravičnosti. To moram povedati vsakeč, kadar dam besedo nekomu iz švedskega parlamenta ali iz švedske nasploh. Hvala lepa, da ste z nami. Gospa Ask, izvolite. Så, tack så hemskt mycket för detta, herr Martinet. Najlepša hvala za besedo, hvala za tako lep uvod, gospod Martinez. Gospod Martinez, predstavnik švedskega Ritstaka, gospod Baro, kolegice in kolegi. Naj se najprej zahvalim, ker ste nam poslali vabilo za skupno medparlamentarno srečanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Res sem vesela, da je toliko poslancev prišlo v to dvorano in vesela sem, da se bomo lahko pogovorili o štokomskem programu. Gre za nov petletni program, gre za to, da bomo pravzaprav nadaljevali delo, ki smo si ga že začrtali v haškem programu. To je eden izmed prednostnih projektov švedskega programu oziroma predsedstva in eh, štokholmski program si želi, da bi imeli Evropo, ki bo bolj odprta, da bi tako branili pravice posameznikov. Verjamemo, da moramo upoštevati ta državljanski vidik na vseh področjih, k ne nazadnje delujemo in delamo za naše državljane. Prihodnje sodelovanje na tem področju pa mora biti takšno, da se ga bo posameznik veselil, kar pomeni, da moramo opredeliti dejanske otipljive probleme in sprejeti moramo konkretne ukrepe, tako da bomo zagotovili dodano vrednost za vsak dan naših državljanov, ker drugače ne bomo mogli te projekte o uspešnosti le teh eh, prepričati naše državljane. Gre za to, da državljani od nas pričakujejo, da sodelovanje na evropski ravni bo spodbudilo boj proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu. To pričakujejo, pričakujejo pa tudi območje svobode varnosti in pravice. Seveda tega ne moremo izvajati tako, da bomo ogrozili pravice posameznikov. Gre za ciljno usmerjene ukrepe, s čimer naj bi spodbudili varnost, poskrbeli pa bi tudi za to, da bi bila pravna varnost spoštovana. In To mislim, da moramo vedno upoštevati, ko govorimo o teh pravicah. Ko govorimo o čezmejnem kriminalu, tukaj imamo veliko izzivov, recimo terorizem, boj proti organiziranemu kriminalu, droge. Vse to je del vsakdana na naši celini. Ne vem, če ste videli danes televizijska poročila na postaji BBC. Slišali smo poročilo iz Anglije. Slišali smo, kaj je z desetletniki, kako jih izkoriščajo, kako jih izkoriščajo organizirane tolpe zaradi spolnih storitev in eh, gre za grozljive posledice. Popolnoma jasno je, da državljani od nas zahtevajo, da delujemo in da to vrstna kazniva dejanja preprečimo. Mislim, da smo vsi brali poročila v naših prestolnicah eh, o to vrstnih dogodkih in kaznivih dejanjih. Ampak eh, poleg tega kaznivega dejanja imamo nove kazni, nova, nova vrsta kaznivih dejanj, recimo spletni kriminal tako v Evropski uniji, kot eh, tudi v globalnem okviru. Ta zločin ne pozna meja. Ravno zato moramo zagotoviti, da so naši nacionalni organi tisti, ki delujejo, ampak te meje ne smejo biti ovira za učinkovito delovanje naših organov kar zadeva čezmejno sodelovanje med oblastmi. To je seveda predpogoj, ampak storiti moramo še veliko več, tako da bomo na vseh področjih lahko na nek način odkljukali te projekte in da bomo poskrbeli za učinkovito sodelovanje med eh, prvosodnimi in notranjimi zadevami. Štokholmski program pravzaprav zagotavlja to učinkovito policijsko in ostalo sodelovanje med državami članicami, kar pomeni, da bomo učinkoviteje izmenjavali informacije, tudi izkušnje. Poleg tega potrebujemo zelo dobre, ciljno usmerjene metode, tako da bomo odgovorili na te izzive, s katerimi se soočamo. Potem pa strokovno znanje o boju proti kaznjivih dejanjih je nekaj, kar moramo nadgraditi v prihodnosti. 1. oktobra je švedsko predsedstvo skupaj z Europolom organiziralo skupen ministerski sestanek v Hagu. Takrat smo govorili o vlogi Europola in eh, države članice menijo, da je Europol res izjemno dober instrument, če ne bi spodbudili policijsko sodelovanje na ravni Evropske unije. Europol je lahko nekakšno središče, povezovalni organ, ampak to ne velja samo za Evropsko unijo, ampak eh, to velja za globalni okvir. Govorila sem o čezmejnem sodelovanju. Del tega pa so tudi izmenjave informacij. Ti morajo biti ciljno usmerjene. Kar pa mi lahko naredimo na evropski ravni, je to, da pravzaprav standardiziramo te načine in da pospešimo boljšo izmenjavo informacij, tako da bomo bolj uspešni. Pomembno pa je tudi, da zagotovimo, da pri izmenjavi informacij upoštevamo tako imenovane minimalne standarde, ko govorimo o varstvu podatkov in integriteti posameznika. Tako da ti podatki, ki se zbirajo, se ne bodo hranili predolgo. Tudi za to moramo poskrbeti. Ustvariti moramo varno Evropo, tako da se učinkovito borimo proti čezmejnemu kriminalu, istočasno pa moramo poskrbeti za to, da se varuje integriteta posameznika. Vse to je možno narediti, ampak poskrbeti moramo, da to zagotovimo istočasno. Potem pa načelo vzajemnega priznavanja. To mora ostati temeljno načelo, ko govorimo o pravosodnem sodelovanju. Če naj bi spoštovali to načelo, če ne bi to izvajali ustrezno in eh, če ne bi sodelovanje dobro potekalo, je nujno, da vzpostavimo medsebojno zaupanje, da zaupamo posameznim pravnim sistemom in posameznim državim, državam članicam. To je vprašanje za nacionalne organe, istočasno pa je to pomembno vprašanje za državljane. Zadovoljni morajo biti, ko mi sprejemamo določene odločitve. Posledično nacionalni organi držav članic si bodo morali medsebojno zaupati, kar pomeni, da bodo morali izvrševati te sodbe in odločbe, kar pomeni, da v prihodnjih programih moramo sprejeti ukrepe, tako da bomo spodbudili in spodbujali medsebojno zaupanje, ker vemo, da se včasih pojavljajo določeni vprašaji. Kako lahko to naredimo? Lahko izboljšamo znanje in poznavanje medsebojnih pravnih sistemov. Pomeni, da potrebujemo programe, izobraževanja, recimo nekakšne različne programe izmenjave. Erasmus potrebujemo za pravosodne organe, za policiste. Nadgraditi moramo že obstoječa omrežja in mislim, da moramo tudi uskladiti vsaj do določene mere nacionalna pravila. Potem pa me spostavitev zaupanja potrebno je, da imamo minimalna jamstva, ko govorimo o dostopu do pravnega varstva. Ne glede na to, kje se nahajate vi kot državljan Evropske unije. Kar nekaj enostavnih ukrepov lahko tu sprejmemo, recimo, da dobiš informacije v jeziku, ki ga razumeš, da veš, česa si obtožen, ne glede na to, ali si žrtev ali pa si to kaznivo dejanje zagrešil oziroma si osumljen tega. Zelo vesela sem, da smo v okviru Evropskega sveta dosegli soglasje glede na postopkovna oziroma procesna pravila. Ta se bodo izvajala korak za korakom. Tukaj moramo poštevati tudi leto 2007. Takrat eh, smo stopili v triletni pogajalski proces in nismo vedeli, ali se bomo dogovorili ali ne. Zdaj pa potrebujemo zelo specifične instrumente, ki bodo ciljno usmerjeni, ki bodo dejansko pomenili dodano vrednost za vsakdanje vprašanja naših državljanov. In eh, delno smo to že zajeli v štokholmskem programu. V štokholmskem programu pa moramo upoštevati tudi stališča žrtev. Upoštevati moramo prost pretok ljudi v Evropski uniji. Naši državljani potujejo vsak dan, kar pomeni, da so veliko krat izpostavljeni čezmejnemu kriminalu, ampak videti morajo, da lahko računajo na pomoč. Videti morajo, da lahko dobijo informacije v tistem jeziku, ki ga bodo razumeli, seveda, če so žrtev kaznivega dejanja znotraj Evropske unije. Žrtve morajo dobiti informacije, zaščite in varstvo še pred sodnim postopkom, seveda tudi med sodnim postopkom je to nujno zagotoviti. Potrebujejo tudi nadomestilo, seveda, če so, bile, če so bili žrtve kaznivega dejanja. Na ravni sveta smo se sporozumeli, da bomo sprejeli strategijo in da bomo okrepili pravice žrtvam in da bomo ta okvir še dodatno nadgradili. Potrebujemo bolj ambiciozne standarde na tem področju. Pomagati moramo žrtvam. Štokromski program, program pa mislim, da daje to na tem našim prizadevanjem tudi v prihodnosti. Nadaljevati moramo s pogajanji. Pred enim mesecem je predsedstvo predstavilo osnutek štokromskega programa. Mislim, da številne akterje ta program tudi zanima, zato smo objavili osnutek na naši spletni strani pravzaprav smo usklajeni eh, s poročilom komisije in to je dodatna podlaga za razmisleke, ki, bomo, ki smo jih že naredili eh, spomladi in tudi jeseni. Imamo pravzaprav podobne naslove, pogledali smo si izhodiščno besedilo, dali smo sicer dodatno poglavje o zunanjih odnosih, Številne države članice so povdarile prav ta vidik, namreč zunanji svet postaja vse bolj pomemben v naših projektih. Zato smo spoznali, da moramo o tem poglavju še dodatno razmisliti. Potem pa povezava med notranjimi zadevami, pravosodnimi zadevami in zunanjimi zadevami je nekaj, kar je zelo pomembno za Evropsko unijo. Posledično potrebujemo strateške instrumente. Jasno pa je tudi, da moramo upoštevati zunanjo razsežnost in to moramo še dodatno razviti. Znotraj Koreperja se pogajamo vsak teden in veselimo se, da bomo 30. novembra in 1. decembra sedeli v okviru sveta. Veseli smo tudi, da bo na plenarnem zasednju 24. oziroma do 27. 26. novembra Evropski parlament sprejel rezolucijo. Potem pa še nekaj besed v zvezi z Lizbonsko pogodbo. V tej novi pogodbi smo imeli kar nekaj sprememb na področju pravosodja in notranjih zadev. Imamo nove pravne podlage, te se bodo začele izvajati. Tudi novi procesi bodo začeli veljati na številnih področjih. Veselim se že tega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Verjamem tudi, da bodo nacionalni parlamenti prevzeli novo vlogo in da bo to obrodilo bogate sadove. In seveda moramo upoštevati tudi to, da bodo državljani udeleženi v teh projektih. In seveda se že veselim vaših prispevkov. Najlepša hvala, gospa ministrica. vidim, da bi sedaj bil pravi čas, da dam besedo komisarju Baroju za deset minut. Izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Beatrice Ask, ministrica za pravosodje, ki trenutno predseduje svetu, je ravno kar predstavila samo bistvo tega programa. Naj kar takoj, tudi v prisotnosti gospoda Westerberga, poudarim, kako pomembno in kako pozitivno vlogo igra švedsko predsedstvo. Na podlagi tega dela lahko upravičeno sklepamo, da bo štokholmski program zelo ambiciozen. Rad bi se zahvalil tudi vsem poročevalcem, gospodu Lopezu Aguilarju, gospodu Avsanu in gospe Ermosin Bono. Štokholmski program bomo sprejeli v trenutku, ko bo že začela veljati Lizbonska pogodba. Postopek soodločanja bo, o tem sem prepričan, precej prispeval k sprejemanju in izvanju politik na področju pravosodja, varnosti in svobode. Kadarkoli parlament sodeluje kot sozakonodajalec, deluje zelo konstruktivno. Evropski parlament prinaša dodano vrednost k pogajanjem o tem vam lahko veliko povem na podlagi izkušenj, ki sem jih pridobil kot, minist, kot komisar za transport in tudi na podlagi trenutnih izkušenj, ko sodelujem s parlamentom na področju migracijske politike. Zelo vesel sem, da se bo parlament aktivno vključil v vzpostavljanje območja pravic, ki si ga vsi res srčno želimo. V svetu bomo o vsem odločali s kvalificirano večino, s čimer bomo tudi odpravili precejšnje težave. Poleg tega pa bo Lizbonska pogodba dala veliko večjo ulogo nacionalnim parlamentom pri sprejemanju odločitev v Evropski uniji. S tem bomo zagotovili tudi spoštovanje načela subsidijarnosti. To je še toliko bolj pomembno pri tistih občutljivih vprašanjih, kot je naprimer kazensko pravo, družinsko pravo, kjer je seveda treba upoštevati načelo subsidijarnosti. Na teh področjih je treba upoštevati tudi različno tradicijo v državah članicah. Najlepša hvala vsem nacionalnim parlamentom za prispevek, ki so ga dali. Z Lizbonsko pogodbo bo tretji stebr odpravljen, kar pomeni, da se bomo lahko obrnili tudi na sodišče Evropskih skupnosti, ki bo preverjalo, ali se res ustrezno izvaja vse napredek, ki ga bomo dosegli. Štokholmski program torej sopada z novo institucionalno fazo, ki bi nam morala omogočiti, da hitreje vzpostavimo Evropo pravic. Pri tem moramo biti tudi bolj ambiciozni, kajti le tako bomo upravičili pričakovanja državljanov. Gospa Beatrice Ask, zagotovo je treba državljane postaviti v samo središče tega programa. Besedilo štokholmskega programa je dobro, je uravnoteženo in usklajeno, je tudi rezultat dobrega sodelovanja. Dobro je tudi, da je predsedstvo pripravilo dokument, ki je zelo podobno sporočilu komisije. Kot je povedala že gospa Ask, 21. oktobra na svetu smo o tem začeli razpravljati. Razprave se bodo nadaljevale vse do zasedanja sveta za PNZ 30. novembra, 11. in 12. decembra pa bo svoje mnenje o tem programu izrekel tudi Evropski svet. Če mi dovolite, bi sedaj na kratko izpostavil še nekaj stvari, čeprav bom ponovil tisto, kar je povedala že gospa Ask. Gre za zadeve, pri katerih se moramo držati začrtane smeri. V prvi vrsti državljanstvo. Evropsko državljanstvo ničesar ne oduzema nacionalnemu državljanstvu, ravno nasprotno, dopolnjuje ga, dodaja mu novo dimenzijo na primer pravica do prostega pretoka oseb je res čudovita svoboščina in jo je treba zavarovati. Prav tako je treba v okviru varstva podatkov zagotoviti tudi varstvo zasebnosti posameznikov. Na tem področju bi Evropa morala zagotoviti ustrezno strukturo za varovanje zasebnosti. Poleg tega bi morali državljani bolj aktivno sodelovati v delu Evrope. Zato je svet podprl začrtane usmeritve, ki jih je predlagal Evropski parlament. Prav tako bomo izbrali nek datum kot simbolni datum, naprimer 9. maj za volitev v Evropski parlament. Gospod Aguilar je rekel, da bodo te skupne pravice od zdaj naprej postale evropske pravice. Vsi bomo zagotovo podprli tudi pristop Evropske unije k konvenciji, konvenciji o temeljnih pravicah. Hvala lepa, gospod Avsan, da ste omenili izkušnje izključitev ex-ekvator načela. To načelo je treba črtati. Prav imate, ko pravite, da je treba odpraviti določene ovire. Parlament v svojem, svoji resoluciji ustraja na tem, da je treba vzpostaviti ustrezno pravosodno območje v Evropi. Vzajemno priznavanje mora biti temeljni kamen Evrope pravice in pravosodja. Vzajemno priznavanje pa ne bo možno, če si vsi akteri na področju pravosodja ne bodo zaupali. To je ta naša skupna točka, na kateri bomo vse utemeljili. Evropskim državljanom je treba tudi zagotoviti pravi dostop do pravice v vseh evropskih državah. Dobro delujoče pravosodje pa bo tudi podpora dobremu gospodarstvu. Ne smemo pozabiti na varnost. Imamo strategijo na tem področju, ki mora seveda spoštovati temeljna načela, mora pa ta strategija temeljiti na treh bistvenih politikah. Sodelovanje na področju kazenskega pravosodja, sodelovanje med policijami in policisti in zagotavljanje nadzora nad mejami in nad celotnim evropskim območjem. Potem pa je tu še četrto področje, področje migracij. Tu morajo države članice pokazati zadostno mero solidarnosti in vzpostaviti partnerstva s tretjimi državami. Politika priseljevanja mora biti dolgoročna. Upoštevati mora zakonite priseljevanje, v okviru katerega bi imigrantom podelili tudi pravni status, zakonit status, gre za torej zakonito priseljevanje. Zavračali pa bomo nezakonito priseljevanje in vse tiste dejavnosti, ki so povezane z nezakonitim priseljevanjem, naprimer organiziran kriminal. V Evropi je treba spoštovati temeljne pravice vsakega posameznika, tudi ko gre za prosilca za azil. Treba je zagotoviti veliko više standarde na področju varnosti. To so torej ta štiri velika področja, na katerih bomo zagotovo lahko dosegli napredek, na podlagi katerega bo Evropa postala območje pravice in bo delovala v korist državljanov. Špansko predsedstvo bo sprejelo akcijski načrt na tem področju. Za nas je pomembno to, da bo uloga Evropskega parlamenta in tudi eh, uloga nacionalnih parlamentov bila precej večja. Zahvaljujoč tej večji vlogi in večji odgovornosti boste lahko storili veliko več na področju pravice. S tem boste tudi veliko lažje zagovarjali interese državljanov. Prepričan sem, da boste vsi sodelovali pri vzpostavitvi Evrope pravice, ki bo istočasno tudi Evropa državljanov. Gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste mi dali možnost, da izrazim teh nekaj misli. Gospa ministrica, sedaj pa mislim, da je čas, da s pozornostjo prisluhnemo vašim vprašanjem in na nje tudi odgovorimo. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar Baro. Mislim, da je dobro, da povdarimo, da ste v teh letih postali velik in pomemben prijatelj Evropskega parlamenta, kar eh, zadeva cilje, ki jih moramo skupaj izpolniti. Zato vam izrekam veliko priznanje. Sedaj pa bo predsedoval gospod Westerberg. Res mi je veliko zadovoljstvo, da danes lahko sopredsedujem temu srečanju skupaj z vami. Najlepša hvala. Najprej na vas eh, spomnim na eno stvar. Priglasite se lahko k besedi samo tako, da predložite obrazec in obrazec ste dobili. Ko bomo razpravljali, potem tisti, ki eh, želite zastaviti vprašanje, morate reči, na koga naslavljate to vprašanje. Ali je to vprašanje za komisarja, ali za gospod ministrico, ali pa morda za oba. Ob koncu razprave pa bosta gospa Ask in gospod Baro imela možnost, da se nakratko odzoveta na vaše vprašanja. Še na eno stvar bi vas rad opomnil. Imate tri minute na voljo, kar ni veliko. In potem pa je še tukaj 30-sekundni postopek, do katerega ste ravno tako upravičeni. Začeli bomo z Annie David iz francoskega senata. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospode, poslanke in poslanci. Strinjamo se s cilji, ki so zapisani v štokolmskem programu, da je treba vzpostaviti Evropo svobode, varnosti in pravice. Ampak določene stvari nas skrbijo, predvsem vse tisto, kar je povezano z vzpostavljanjem varnosti. Občutek imam, da bo Evropa postala trdnjava, ki ščiti samo samo sebe vprašanje je tudi kako strogo in odločno bomo nadzorovali posamezne dosjeje. S pomočjo štokholmskega programa naj bi našli neko ravnotežje med varnostjo in pravicami posameznikov. Upoštevati je treba konvencijo in listino o temeljnih pravicah. Spoštovati je treba osebne podatke, zagotoviti je treba interoperabilnost posameznih registrov. Vse skupaj mora potekati na pregleden način. Mislim, da bi v štokholmskem programu morali več govoriti tudi o tem. Ko gre za priseljevanje, Evropa daje vtis, da brani sama sebe, ne pa da izpostavlja vrednote sodelovanja, svobode, solidarnosti, pravice. To so vsa načela, ki so bila omenjena včeraj na srečanju delovne skupine 1. Ne vem, zakaj bi krepili sistem Frontex in enote Rapid, zakaj sprejemamo direktivo o modri karti in direktivo o vračanju, če bomo sprejeli samo kvalificirane delavce. Kaj pa tisti, ki bežijo iz izvornih držav zaradi vojne, zaradi lakote, zaradi suše, ki umirajo v sredozemlju, ki bežijo preko zidov in tako naprej. Te osebe, ženske in otroke, ponavadi aretiramo in jim ne pustimo na evropsko ozemlje. Komunistični poslanci jasno zavračajo takšno represivno politiko, ki spodbuja izključno politiko izbire posameznikov. Evropska unija vzpostavlja novo skupno osnovo, nov skupni imenovalec. Niti identitete, niti pravice ne bodo izginile, kot je rekel gospod Baro pred nekaj trenutki. Strinjamo se s tem, da je treba najti nek skupni imenovalec. Migrantje po našem mnenju prinašajo raznolikost. Ta raznolikost pa je pravzaprav bogatstvo ne bo spodkopala naših identitet. Mislim, da bi morali ženskam in otrokom zagotoviti vse pravice, ki jih zagovarjamo v Evropi, ne glede na to, odkot prihajajo, kakšne, kateri etnični skupini pripadajo. Zdi se mi, da nas štokolamski program oddaljuje od naše želje po spostavitvi Evrope svobode, varnosti in pravice oddaljuje nas od Evrope, ki si jo vsi želimo. To bi bila Evropa svobode, bratstva in enakosti, Evropa sodelovanja in solidarnosti, Evropa ljudi. Te vrednote bi si želeli vključiti v štokolomski program. Hvala. Hvala, Alberto Maritati, predstavnik italijanskega senata. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes bom še enkrat podaril tisto, kar sem povedal že včeraj na sestanku delovne skupine 1, ko smo govorili o pravici. Mislim, da ne bi smeli preveč razpršiti svojih prizadevanj. Želim si, da bi se na teh srečanjih osredotočali na eno ali maksimalno dve temi, kajti le na tak način bomo lahko prenesli vse tisto, o čemer razpravljamo tudi v prakso. Želimo si vzpostaviti resnično simbiozo, pravo sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Še majhen razmislek o tem, kar se meni zdi najbolj pomembno na področju migracij. Nobenega dvoma ni, da je ta tema zelo aktualna, da je ta tema tudi zelo občutljiva in kompleksna. Evropska unija mora upravljati in nadzorovati priseljevanje. Ampak mislim, da civilna Evropa ne bi smela napenjati svojih mišic pri teh posameznikih, ubogih posameznikih, ki bežijo pred lakoto pred smrtjo. Mislim, da res ne bi smeli odpirati vrat v Evropo nediskriminatorno, ampak zagotoviti neke vrste spremljanje in upravljanje treba je vzpostaviti sodelovanje z izvornimi državami, odkud prihajajo ti migracijski tokovi, zato da bi zagotovili boljše pogoje za življenje v teh državah. Poleg tega je treba odpraviti jezikovne ovire za te posameznike, ki prihajajo v Evropo. Posamezniki, ki prihajajo v Evropo, se pri nas soočijo s precej drugačno družbo, s drugačnimi normami, kot so veljali pri njih v izvorni državi. Prav tako bi morali skrbiti za skrbeti za pravice in svoboščine posameznikov. Poleg tega se mi zdi, da bi morali storiti veliko več v teh tako imenovanih centrih za sprejem, ki so po mojem mnenju samo upravni zapori, kjer več tujcev predvsej dolgo zadržujemo, preden jih pošljemo nazaj. Mislim, da bi v teh centrih morali poskrbeti za to, da vse te posameznike vrnemo nazaj v izvorno državo in jim pri tem nudimo tudi pomoč. Treba je zagotoviti tudi dobro delovanje pravosodnega sistema. Ne pa, da se tako, kot se to dogaja v Italiji, odzivamo samo na represiven način. Kot se je že začelo dogajati v Italiji, ko naprimer vzpostavljamo kartoteke za te posameznike, ki so sicer res prišli nezakonito v Evropo, vendar niso zločinci. Treba je spoštovati vse pravice posameznikov, ki pridajo v Evropo, treba pa jim je zagotoviti tudi pomoč pri vračanju v izvorno državo. Edino na tak način bo Evropa lahko branila pravice posameznikov. Hvala. Hvala. Simon Busutil, poslanec Evropskega parlamenta, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da se pridružim besedam gospoda Angela Martinesa, ki je pozdravil in čestital komisarju Baroju. Čestital mu je, ker je opravil izjemno dobro delo v svojem resorju. Poleg tega je bil dovolj pogumen in je podal vsebinske podarke temu, kar si želi doseči na področju pravosodja in notranjih zadev. Gospod predsedujoči, naj povem še eno stvar. In sicer meni se zdi, da je notranji trg ena izmed največjih zgodb o uspehu Evropske unije. V prihodnjih letih pa se bo morda izkazalo, da oblikovanje, ustrezno oblikovanje območja svobode, varnosti in pravice bo tisti naslednji velik in pomemben projekt Evropske unije. Če si to pogledamo iz tega vidika, bomo mislim, da takoj upoštevali in cenili, da je pred nami izjemno veliki ziv. Pozitivna plat je, da bo Lizbonska pogodba začela veljati v prihodnjih dneh. Tako bomo dobili ustrezna orodja, če ne bi to dosegli. Kvalificirana večina v okviru sveta in možnost soodločanja z Evropskim parlamentom pa bo na nek način naložila Evropskim inštitucijam, da bodo bolj konstruktivne, ko bodo dosegle te rezultate. To se res že veselimo da bo začela veljati Lizbonska pogodba, da bomo dali dodatno vsebino območju svobode, varnosti in pravice. Seveda, cenimo in tudi naša politična skupina EPP ve, da obstajajo različne politične prednostne naloge in da imamo različna stališča. To ne velja samo za politične skupine v našem parlamentu, ampak to velja tudi za posamezne države Evropske unije. Seveda to cenimo in vzemamo na znanje. Kakšen pa je pravi odgovor? Ne to, da stojimo križem rok, ampak da se še bolj potrudimo, tako bomo v končni fazi dosegli kompromis. Ker zdeva boj proti terorizmu, za nekatere je to prednostna naloga, drugi pa mislijo, da so državljanske svoboščine bolj pomembne. Potem broj proti nezakonitem priseljevanju. Za nekatere je to prednostna naloga, nekateri pa mislijo, da potrebujemo več pravic za tiste migrante, ki prihajajo v naše države kako bomo poiskali ravnoteže, kako bomo poiskali ustrezne odgovore. Pred nekaj dnevi je Evropsko sodišče za človekove pravice sprejelo zelo sporno sodbo. In sicer šlo je za Italijo, šlo je za križ eh, v šolskih objektih. Kako daleč gremo lahko tukaj? Mislim, da se strinjamo, da so to nedvomno zelo sporna vprašanja, kontroverzna vprašanja. Zato je vse prej kot enostavno, da gremo na en pol ali pa na drugi pol. In mislim, da bo prav izziv to, da poiščemo ravnotežje. In ali smo pripravljeni zagotoviti to ravnotežje, zato bomo morali biti pogumni. Kako naprej? Mislim, da bomo v prihodnjih tednih zasliševali nove kandidate za komisarje. In zanima nas, kaj se bo zgodilo, kaj bo z novimi pristojnostmi. Nekoč je bilo to na plečih samo enega posameznika na področju pravosodja in notranjih zadev, sedaj pa bosta z to pristojna dva komisarja, ker je predsednik Baroso že rekel, da bo en komisar pristojen za pravosodje in človekove pravice, drugi pa bo odgovoren za notranje zadeve in priseljevanje. Zato se res že veselimo teh zaslišanj, javnih predstavitev in eh, zahtevali bomo jamstva strani teh komisarjev. Kaj bodo naredili, kakšni so njihovi načrti, poleg tega pa jih bomo vprašali, kako bodo poskrbeli za to omenjeno ravnotežje težje. Poleg tega veselimo se že, da se bo kmalo sprejel štoklomski program in pa tudi akcijski načrt, ki bo temu programu sledil. Tukaj pa bom naredil piko. Izvajanje bo ključnega pomena. Predolgo smo imeli samo čudovite besede, veliko dokumentov in politične govore. Ampak zdaj si želimo nov korak, želimo si izvajanje. In mislim, da če si res želimo območje svobode, varnosti in pravice, Če želimo, da se to uresniči, potem je izvajanje tukaj bistvenega pomena. Najlepša hvala. Zdaj pa besedo dam Tomašu Grulišu iz Češkega senata. Izvolite. Eh, Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. Vprašanja, o katerih govorimo, o katerih katerih je govoril tudi komisar in na njega se obračam, želim komentirati. Češki senat je tisti, ki je razpravljal o osnovnih smernicah štokholmskega programa. Sprejeli smo tudi resolucijo, kjer smo rekli, da potrebujemo zelo realistične cilje, potem, ko bomo razširili haški program. Pravzaprav moramo oceniti te pobude, ali bodo dejansko pomenili dodano vrednost ali ne, če naj bi te ukrepe sprijeli ali ne. Vedno znova govorimo, da moramo biti ambiciozni pri teh projektih, vse lepo in prav, ampak ti projekti morajo biti tudi izvedljivi. Mislimo tudi, da ti cilji so pomembni tudi z naše strani, predvsem, če upoštevamo štokholmski program, glede na to, kako je to besedilo predložilo švedsko predsedstvo. Dovolite, da opozorim na dva pogoja in senat Češke republike misli, da je to bistvenega pomena. Namreč senat meni, da ne bi bilo dobro, če bi agencija Frontex postala nekakšna enota za zunanjo varnost oziroma da bi imeli ustrezne enote. Zdaj imamo koordinacijo, imamo usposabljanje na področju Frontexa in to mislim, da je dovolj. Kar pa zadeva varovanje meja, to mora ostati v pristojnosti držav članic. Potem pa druga stvar, senat je razpravljal še o eni zadevi in sicer nezakonito priseljevanje. Mislim, da tukaj potrebujemo več preventivnih ukrepov, tako se moramo boriti proti temu pojavu. Pri nezakonitem priseljevanju gre za to, da se moramo na nek način eh, prilagoditi popraševanju na trgu dela v posameznih državah članicah. Poleg tega senat misli, da moramo imeti eh, ločen pristop, ko govorimo o socialnih migrantih, ker tukaj govorimo o nezakonitem priseljevanju in oni naj bi imeli isti dostop do sistemov socialne varnosti glede na državljane Evropske unije. Naše stališče pa pravi, da bi tako zlorabljali sisteme socialne varnosti na ravni držav članic. Mislim, da bo prišlo eh, do povečanih migracijskih tokov, zato da bi te osebe prejemale socialne sprejemke. Najlepša hvala, gospod Benisti, Francoska nacionalna skupščina. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Francoska delegacija je zelo zadovoljna s to skupno pobudo švedskega predsedstva in Evropskega parlamenta, da se organizira srečanje o parlamentarni dimenziji Evropskega območja svobode, varnosti in pravice. Štokholmski program je nekaj, v kar francoska delegacija zaupa, ker zaupamo v komisarja Baroja, ki ga zelo dobro poznamo. Treba je zagotoviti sodelovanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Ko bo začela veljati Lizbonska pogodba, bo Evropski parlament dobil veliko večje pristojnosti. Treba se je boriti proti delinkvenci, proti organiziranemu kriminalu, treba je zagotoviti varnost posameznikov v Evropi. Prav zaradi tega je treba zagotoviti večje sodelovanje med policijskimi in pravosodnimi organi v šengenskem območju. Atentati 11. septembra so v središče naših skrbi postavili izmenjavo informacij in podatkov. Te podatke se potem obdelujejo v posameznih policijskih datotekah. Izmenjava informacij je tudi osnova za sodelovanje med policisti v Evropi in tudi čez mejo. Na žalost med evropskimi državami to vrstno sodelovanje in to vrstna izmenjava podatkov še ne deluje tako, kot bi morala, navkljub tehnološkemu razvoju, navkljub temu, da na mednarodni ravni to vrstna izmenjava informacij in podatkov že dobro poteka. Le, če bomo zagotovili ustrezno izmenjavo podatkov, se bomo lahko borili tudi proti organiziranemu kriminalu, ki deluje vedno bolj tudi čezmejno treba je zagotoviti izmenjavo podatkov tudi preko meja istočasno pa je treba zagotoviti tudi vzajemno avtomatično pristopanje k podatkovnim bankam tudi ko gre za dostop do prstnih otisov. Upoštevati je treba tisto, kar je bilo sprejeto v Rimu leta 2005 in tisto, kar je zapisano v okvirnem sklepu treba je izmenjati tudi podatke DNK, to je nujno potrebno. Gospod Baro, štokolemski program je nekaj, kar bi lahko omogočilo dobro policijsko in pravosodno sodelovanje v Evropi. Se s tem strinjate? Ali menite, da bo ta program zagotovil tudi varstvo vseh evropskih državljanov? Hvala. Hvala. Andrew Bones. Poslanec Evropskega parlamenta, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Naj, najprej začnem tako, da čestitam švedskemu predsedstvu, ki mislim, da nam bo omogočilo, da bomo napredovali na področju pravosodja in notranjih zadev na območju Evropske unije. Naj kolegice in kolege vseeno spomnim na eno stvar. pot, ki smo jo prehodili do sedaj, ni bila dovolj uspešna. Veliko neuspeha je bilo. Želim vsem povedati, kaj se je zgodilo pred nekaj leti. Evropski svet je takrat želel sprejeti okvirni sklep, tako da bi poenotili del postopka na področju kazenskega pravosodja. Tri leta je trajalo, ampak potem so ugotovili, da tega ne morejo storiti. Tako da pot do tega cilja je polna ovir. To je pot, po kateri hodimo oziroma potujemo. Kdo bo odigral tukaj poglavitno vlogo? Seveda komisija, svet, Evropski parlament in nacionalni parlamenti. Dovolite mi, da podam štiri priporočila in dobro bi bilo, če bi jim sledili. Najprej, bistvenega pomena je, da tako svet kot tudi komisija še naprej ohranjata načelo pobude. Ker če nimamo zakonodajne pobude, potem sploh ne bomo napredovali na tem področju. Zato bi priporočil svetu in komisiji, da podajo predlog, da nam v Evropski parlament pošljajo nabor zakonodajnih aktov. Tako bomo dali možnost eh, našim nacionalnim sistemom na področju kazenskega pravosodja in civilnega prava, da napredujemo. Potem vzajemno zaupanje, na to je opozorilo švedsko predsedstvo. Gre za kompleksnost pravnih aktov, kar pomeni, da bomo morali zagotoviti vzajemno priznavanje eh, na področju laboratorijskih postopkov, policijskega sodelovanja gre za številne zadeve, recimo tudi jemanje prstnih odtisov in tukaj bomo morali vzpostaviti medsebojno zaupanje, ker če Nemci ne bodo zaupali Grkom, potem bodo težave. Ali pa sodno-medicinski laboratorij v Litvi, ali mu bodo zaupali, če bo recimo posredoval informacije špancem. Če vzajemnega spoštovanja ne bo, potem sistem ne bo deloval, potem pa ravnotežje. Uravnoteženost med eh, varnostnimi silami, med varnostjo na eni strani in eh, zasebno sfero na drugi. Ni dovolj, da imamo dva ločena sistema, ki delujeta usporedno, ampak eh, oba sistema moramo povezati, zagotoviti moramo ravnotežje. To, kar bodo izvršili organi predlagali in kaj bomo sprejeli mi kot Evropski parlament oziroma kot nacionalni parlamenti. Mi smo tisti, ki moramo zajamčiti te pravice. Pa še ena stvar, o tem sem govoril že včeraj. Ne bomo napredovali, razen če ne bomo upoštevali tako imenovano načelo politične velikodušnosti, kar če bo nekdo rekel, to je moja zadeva, to je v moji pristojnosti in če se bo to izvajalo izključno na nacionalni ravni, ne bomo napredovali kar ne bomo zagotovili politične zaveze in Evropska unija si je zato prizadevala zadnjih 50 let. Gre za to, da smo na nek način predali nacionalne pristojnosti, da smo rekli, da se te stvari lahko bolj učinkovito izpeljajo na evropski ravni. Ko govorim o svobodi, ko govorim o varnosti, tukaj je veliko tehničnih in pravnih vidikov in tukaj bomo morali poiskati odgovore v naslednjih letih na evropski ravni če ne bi res prišli do območja svobode, varnosti in pravice. Kar pomeni, da se bomo določenim zadevam morali odpovedati. In to mislim, da je v ozadju tega procesa. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa gospod Ignacio Cosido Guiteres, predstavnik Španskega kongresa. Eh, Najlepša hvala. Dovolite mi, da se najprej zahvalim komisarju Boroju in ministrici Ask, ki v tem času predseduje svetu. Trudite si, da bi dali dodaten zagon štoklenskemu programu na območju svobode, varnosti in pravice. Mislim pa, da bi tukaj lahko zagrešili tri napake, ko naj bi spostavili to območje. Prvo tveganje je naslednje. Evropa naj bi si pravzaprav prevzela večje breme, kot um, ga je pripravljena prevzeti. Govorim o pričakovanjih eh, naših državljanov, namreč, da bi lahko zagotovili to varnost in državljanske svoboščine. Potem pa pristojnosti v rokah držav članic, ampak opredelili bi morali, opredeliti bi morali to območje, postaviti moramo skupna pravila, vzpostaviti moramo mehanizme sodelovanja. Ampak eh, tisti, ki pravzaprav igrajo na nogometnem igrišču, to so pravzaprav države članice. Potem pa več varnosti ne pomeni več birokracije. Včasih se zdi, da Evropa vedno spostavlja novo agencijo, ko se pojavijo težave in tako se položaj samo zaostri. Zelo jasno moramo reči, da nismo za evropske policijske enote. Želimo poudariti potrebo, da potrebujemo učinkovite instrumente, tako da bo policijsko sodelovanje boljše in učinkovitejše. Pa še ena stvar ob koncu. Obstaja določeno tveganje in sicer, da bo Evropska unija postala nekakšen bunker, tako da bomo verjeli, da lahko ustvarimo varnejšo Evropo na takšen način, eh, da bomo živeli v svetu, ki je vse bolj nevaren. Ampak to je napačen pristop. Mislim, da mi moramo odpraviti te ovire. To so ovire, ki ločijo notranjo in zunanjo varnost. Ker ko govorimo o teroristični krožnji, je to vprašanje, ki je dejansko otipljivo tako v naših mestih, kot tudi v Afganistanu. Ko govorimo o boju proti drogah, veliko krat govorimo o tem, da gre za problem afriških eh, držav, ki imajo težave, potem kolumbijski karteli se veliko krat omenjajo. Mislim pa, da potrebujemo bolj globalni pristop, kar zadeva varnostno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Sasi iz finskega parlamenta dovolite da se najprej zahvalim eh, švedski za vse delo ki ga je opravila pri vzpostavitvi eh, štokholmskega programa ki je neko nadaljevanje programa iz tampereja in haškega programa poleg tega bi želel poudariti da bomo na ta način še naprej razvili načelo eh, pra, spoštovanja prava v Evropski uniji. Na ta način, če bomo primerjali naprimer države članice Evropske unije z ZDA, bomo dobili popolnoma drugačno, boljšo sliko. V ZDA, naprimer, eh, njihove vrhovna sodišča sprejemajo tudi filozofsko obarvane sodbe, ki jih je potem treba izvajati, izvrševati v praksi. Pri nas pa mislim, da se moramo zauzemati res za temeljne pravice, ampak eh, tudi vse, kar je v praksi povezano z njimi. Drugače povedano, če ljudje govorijo, da Rusija nikakor Eh, ne more postati pravna država oziroma demokratična država, potem gre dosti krat eh, tukaj tudi za zlorabo nekaterih osnovnih konceptov. Temeljne svoboščine so gotovo tudi tisto, kar uh, moramo pospeševati, razvijati v Evropski uniji. V celi vrsti ustavnih sodišč, zlasti naprimer v Nemškem, uh, lahko z veseljem ugotavljamo, da sprejemajo zelo dolgoročne in pomembne odločbe. Potem Evropsko sodišče za človekove pravice, tudi njegovo delo je izjemno pomembno in eh, v vseh delih Evropske unije, v vseh eh, parlamentih mislim, da bi morali pri lastnem delu upoštevati odločbe, ki jih sprejema eh, Evropsko sodišče za človekove pravice. To sodišče razvija svoje delo, in mislim, da v njem imamo na voljo vire, resurse, ki jih je moč in treba izkoristiti bolje kot do sedaj. Evropska unija bi morala tudi čimprej pristopiti konvenciji o človekovih pravicah. Mislim, da je to nujna naloga, kot je sama ministrica gospa Askova tudi že omenila. Kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin v Evropski uniji, mislim, da smo tukaj sicer že daleč prišli, nikakor pa še nismo opravili dela. Gospod predsedujoči, transparentnost, preglednost dela v Evropski uniji se mi zdi, da je bistvenega pomena pri tem. Evropski parlament pa tudi druge evropske inštitucije morajo tudi naprej spoštovati to načelo. Hvala. Sedaj pa res dajem besedo Andrewu Bronsu iz Evropskega parlamenta. Hvala, gospod predsedajoči. Veliko govorimo o tem, da je za nadaljne pospeševanje demokracije treba zgraditi Evropo državljanov. Da, ampak eh, tudi eh, Evropo ne državljanov, ki so eh, državljani neke zvezne države, temveč ki so državljani demokratične, svobodne države. Poleg tega, katerkoli bodo prišli na plan načrti, o novih eh, institucionalnih spremembah v Evropski uniji, mislim, da bi v ta namen bilo treba eh, razpisati referendume, da ne bomo samo govorili o demokraciji, delali pa čisto drugače. Tukaj v Belgiji je šele pred nekaj leti država prepovedala eno največjih političnih strank. Na Mačarskem eh, državni uradniki fizično napadajo, pripravljajo, pripirajo zapirajo eh, člane politične skupine, ki je zastopana v njihovem parlamentu celo. Svobodo govora eh, absolutno ne spoštujejo marsikje v Evropski uniji. Mislim, da bi morali si ogledati, kakšna je realnost svobode in pravice, ne pa samo govoriti o njej. Hvala, sedaj pa gospod Cisi iz eh, Grškega parlamenta bo εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας Gospa Cisi, torej. Hvala, gospod eh, predsedujoči. V imenu grških eh, parlamentarcev bi se želela zahvaliti gospe Ask in komisarju Baroju, pa tudi vsem tistim, ki so prispevali k organizaciji tega skupnega parlamentarnega zasedanja. Mislim, da je to pomembno zasedanje, ker govorimo o programu, ki naj bi uh, ustvaril neko dodano vrednost v prihodnosti, ko bomo mi prevzeli večjo vlogo so zakonodajalca na področju svobode, varnosti in pravice. To je nekaj, kar zadeva vsakega državljana Evropske unije. Komisar Baro, tudi vam bi želela čestitati in preko vas celi Evropski komisiji za dokument, ki ste ga pripravili na podlagi štokolmskega programa. Ta mislim, da dobro odraža položaj, v kakršnem smo in vsebuje celo vrsto predlogov, na katerih poskušamo zgraditi to skupno območje svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji. Ne bom se spuščala podrobnosti stališča, ki ga je s tem v zvezi sprejel naš parlament. Bi pa nekaj rekla v zvezi s politikami, ki so povezane z varstvom osebnih podatkov državljanov ko istočasno poskušamo zagotoviti njihovo varnost, se spopadati z vprašanji na področju azila, priseljevanja in tako naprej. To so vse zelo, tiste področje, na katerih moramo v Evropski uniji imeti skupna pravila, če se jih hočemo uspešno lotiti. Največji problem je priseljevanje in na tem področju mislim, da moramo imeti skupni pristop, celovit pristop. Proučiti moramo naše sisteme sprejema uh, priseljencev. V nekaterih državah članicah je s tem sicer povezano vprašanje notranje varnosti, ampak istočasno moramo tudi zunanje meje Evropske unije zavarovati. Moje vprašanje je, katere ukrepe bo sprejela Evropska komisija, ukrepe, ki so v njeni pristojnosti, da bi dejansko tudi izboljšali pogoje, v katerih eh, sprejemamo uh, priseljence in v katerih, potem, eh, v katerih potem živijo. Da ne bomo govorili, da v Evropi svobode, varnosti in pravice za nekatere priseljence obstajajo zgolj in samo pripor in zapori. Če bomo tako delali, bomo govorili o utopiji, kajti realnost je precej drugačna. Več infrastrukturnih objektov potrebujemo, če hočemo resnično zagotoviti svobodo in pravico za priseljence iz tujine. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Zbignil Kišon iz Polske. Šanovni panjstvo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospe in gospodje, o Evropi govorimo kot o skupnem območju svobode, varnosti in pravice. V razpravah včeraj in danes smo se dotaknili zelo pomembnega vprašanja, perečega vprašanja, to je nezakonitega priseljevanja. Če dovolite, bi vam povedal nekaj, kar mene skrbi v zvezi s tem, vendar to ni samo moja skrb, o tem so govorili tudi predhodniki. Mislim, da na tem področju že imamo nekaj izkušenj, imamo, pravim, in imamo v mislih zlasti uh, prebivalce srednje in vzhodne Evrope in uh, Poljake. Za nami so časi umetne delitve Evrope zaradi železne zavese, ki je delila nekoč vzhod in zahod. Polska in polski državljani imamo spričo tega nekatere izkušnje in mislim, da moramo biti zelo previdni, ko razmišljamo o nekaterih pravnih rešitvah, rešitvah, ki so vključene v naše predloge in upam, da te rešitve ne bodo vzpostavile nekega novega zidu, ki bo delil državljane Evrope na tiste, ki so uh, srečni, ki imajo to srečo, da so njihove pravice zaščitene na eni strani in na ljudi, ki so nesrečni, ki živijo v lakoti, v revščini, ljudi torej, ki niso sposobni živeti v nekem svetu, kjer bi resnično spoštovali njihovo svobodo, njihovo varnost in njihove pravice. V tej situaciji mislim, da se resnično moramo osredotočiti na to, kar nam hoče s svojimi sodbami povedati uh, sodišče za uh, človekove pravice. Člen 8 je pravna podlaga v novi uh, pogodbi za vsa vprašanja, ki se nanašajo na uh, Eh, priseljevanje. Sodišče pa pravi, da pa opozarja vedno znova na prisilni izgon priseljencev iz Evropske unije, kar ima velike a, eh, posledice, tragične posledice, ne samo za zadevno osebo, temveč tudi za njegovo družino. Gre torej za člen 8 konvencije o človekovih pravicah, ki se tako eklatantno krši. Poleg tega mislim, da a, eh, moramo ugotavljati, kakšne so razlike med eh, tistimi sodbami, ki jih sprejema sodišče v Luksemburgu in eh, torej sodišče Evropskih skupnosti v Luksemburgu in sodišče za človekove pravice v Strasburu. Gre za osmi člen ponovno konvencije. Na kaj opozarjata? Eh, nezakonite prisluhe telefonskim pogovorom. Bilo je nekaj sodb, kjer je nemška država bila na zatožni klopi in v tem primeru so citirali nekatere vrste prakse brez sodnih nalogov. Žal eh, se v nekaterih primerjih sodišče v Luksemburgu ne strinja z tistimi, eh, eh, s temi sodbami in to je treba upoštevati. Sedaj pa Koraca Bild iz Evropskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Michael, Michael. Okay. Uh, like to... Oprostite, pridružujem se kolegicam in kolegom, ki so čestitali in se zahvalili švedskemu predsedstvu za pobudo za sprejem štokholmskega programa, ki ga vsi podpiramo. Gospa Beatrice Ask, ministrica, se je resnično zauzela za to, da bomo imeli Evropsko unijo, ki bo osredotočena na ljudi z ljudmi. In upam, da bomo našim državljanom uh, sporočili, da ne želimo imeti Evrope trdnjave. Predsedujoči, naj nekaj povemo o našem odnosu do stvari. Lisbonska pogodba, saj po mojem mnenju, eh, prinaša za nas eh, zaradi soodločanja ogromno odgovornosti. Bolj konstruktivni bomo sedaj morali biti v teh naših eh, medinstitucionalnih odnosih. Naj vam citiram praktični primer. Mislim, da moramo v Evropskem parlamentu resno razmisliti, ali bomo proti zakonodaji, ki je skoraj da še sprejeta, samo zato, ker bomo od 1. decembra naprej imeli možnost so odločati o tem. Mislim, da to ni odgovorn odnos, gospod predsedujoči. Oprostite, ker uporabljam zelo nediplomatski jezik in rečem Bobu Bob. Včeraj smo že slišali odgovornikov, da je treba okrepiti sodelovanje s kolegicami in kolegi v nacionalnih parlamentih. In sama se resnično veselim, tako kot je gospod Westerberg oziroma predsednik Busek predlagal, da bomo imeli še kaj več, ne samo kozak. Pravite, da je moč združiti spoštovanje naših vrednot in integriteto ter zasebnost naših državljanov na eni strani in uh, z vsem tistim, kar potrebujemo zaradi varstva, zaradi svobode in varnosti v Evropi. No, upam, da bomo to res uspeli združiti, vendar tukaj bodimo manj ideološko eh, nastrojeni, bodimo bolj pragmatični. Sama sem eh, bila v prejšnjih eh, življenjih tudi podjetnica in naj vam povem, kaj moje izkušnje pravijo. Štokholmski program, petletni program je ogromen. Poskušimo poskusimo se osredotočiti na izvajanje programa, ki nam bo v kratkem času dal neke konkretne rezultate, tako da bodo državljani tudi imeli neke konkretne koristi od tega. Hvala, gospod predsedajoči. Hvala. Sedaj pa Salem Beth iz eh, spodnjega doma eh, Britanskega parlamenta. Gospod predsedujoči, dva problema bi omenil, s katerimi se moramo soočati. Dva govornika sta že omenila iz finske in polske konvencije o eh, človekovih pravicah. In mislim, da je res pomembno, da Evropska unija eh, čim prej eh, podpiše to konvencijo. Vendar bo jim se zaradi zelo različnih smeri razvoja sodne pristojnosti in, in sodne prakse različnih sodišč tako na evropski ravni kot na nacionalni ravni in to lahko povzroči tako imenovani forum shopping, torej izbiro najprimernejšega sodišča, za katerega eh, posameznik meni, da bo na njem uspel uveljaviti čim več svojih eh, pravic oziroma zahtev. Poleg tega gre tudi za različne dokumente, ki prihajajo iz obeh evropskih sodišč, ki včasih eh, vnašajo zmedo. Drugo vprašanje je evropski priporni nalog oziroma nalog za prijetje. Sam ga zagovarjam. Prav je, da naši državljani vidijo, da preganjamo zločince. Ta nalog je popularen v naših državah članicah, vendar eh, ne zaupajo državljani temu nalogu za Eh, pridržanje oziroma prijetje, če prihajajo iz eh, drugih držav. Zakaj? Zato, ker se bojijo, da gre tukaj za popolnoma drugačen pristop k izvrševanju teh nalogov v drugih državah članicah. To moramo odpraviti. Mislim, da ta nalog mora postati nekaj, kar bo spodbujalo državljane k optimističnemu razmišljanju o Evropski uniji, ne pa da bodo nezadovoljni. Mislim, da moramo zaupati eden drugemu, če prihajamo iz različnih držav članic, ko gre za naše pravosodne sisteme in seveda mora uporaba teh inštrumentov biti vedno sorazmerna. Hvala, sedaj pa Alvaro Cuesta Martinez iz eh, španskega Korteza. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Na začetku bi tudi sam želel čestitati ministrici Ask eh, in Švedski za vse delo opravljeno v času švedskega predsedovanja na področju, o katerem je govora danes. Tudi komisarju Baroju bi se želel zahvaliti za odlično delo, ki ga je opravil pri pripravi sporočila komisije. Štoholmski program in to sporočilo sta oba usmerjena v prihodnost. Zahvaljujem pa se tudi poročevalcem treh delovnih skupin, ki so nam uh, zagotovili, da imamo celo vrsto dobrih zamisli, dobrih orodi, da uresničimo tisto, kar želimo. Najprej naj nekaj rečem v zvezi z Evropo vrednot, s stališča svobode, varnosti in pravice ter uh, informacij in podatkov v naših eh, pravnih eh, in pravosodnih sistemih. Nekoč sem v nekem članku v časopisu prebral, da je nekdo rekel, uh, volja ljudi je volja Boga. Kaj pravzaprav ta človek hotel povedati? Uh, Eh, da namreč obstajajo nevarnosti, ki jih povzročajo fundamentalisti vseh barov in usmeritev. Torej, moč Evrope je njena, eh, njena eh, usmeritev, ki ne povdarja verskega pričanja. Posvetna usmeritev torej. Različni organi na Špan v Španiji, ki se ukvarjajo z varstvom podatkov, so se pred nedavnim sestali in eh, izrazili velika pričakovanja od Evropske unije, nove inštrumente za večjo, bolj učinkovito varovanje osebnih podatkov. Upati je torej, da bomo prišli do nekega mednarodno zavezojočega standarda za varstvo podatkov. Potem gre za vprašanje medsebojnega priznavanja sodnih odločb in za pravosodno sodelovanje. Sam bi šel še dlje in bi rekel, harmonizacijo rabimo, ko gre za kazensko pravne zadeve, ko gre za določene vrste kaznjivih dejanj. Mislim, da smo že naredili napredek, ko smo harmonizirali, uskladili zakonodajo na področju boja proti terorizmu. Potem, ko gre za zakonodajo boja proti tistim, ki organizirajo trgovanje z ljudmi zlasti zaradi spolnega zlorabljanja teh ljudi. In mislim, če smo tukaj to lahko naredili, bi lahko naredili ta korak dlje tudi, ko gre za varstvo otrok pred spolno zlorabo in tako naprej. To so področje, kjer potrebujemo več harmonizacije. Na koncu ne spregovorim tudi o kulturi sodelovanja, o kulturi pravice in pravosodnega sodelovanja. Govorimo o različnih eh, mrežah sodnikov, preiskovalcev, državnih tožilcev in tako naprej. Ampak tukaj gre za dve potrebni, dva potrebna akcenta. Prvič, pravna, medsebojna pravna pomoč. To pa pomeni, da moramo zaupati eden drugemu, da naši pravosodni sistemi delujejo delujejo povsod. In drugič, in eh, končno, mislim, da se moramo bolj potruditi, da bomo usklajevali svoje delo takrat, ko sodelujemo in izmenjujemo zamisli in predloge. Švedsko predsedstvo in komisija imata gotovo tukaj eh, nekaj novih zamisli, naprimer tudi za novega evropskega eh, državnega tužilca. Sedaj pa Parisa Kastanjos iz Evropskega socialno-ekonomskega odbora. Hvala, gospod predsedujoči. Sam, kot ste rekli, tukaj predstavljam Evropski ekonomsko-socialni odbor. Veste, da je to posvetovalni organ, ki, v katerem je zastopana civilna družba organizacije civilne družbe iz vse Evrope. Naš odbor razvija Evropo eh, kmetovalcev, obrtnikov, eh, podjetnikov, organizacij, eh, ki so zainteresirane za civilno družbo. Prejšnji teden smo imeli plenarno zasedanje in 340 članov EKO-SOKA je takrat sprejelo dve poročili, ki se nanašajo na srečanje v Štokholmu. Prvo stališče se nanaša na tako imenovano štokholmsko agendo, to je dokument komisije, in drug dokument je bil, bilo poročilo na našo pobudo, v katerem smo povdarjali, da moramo v prihodnosti v migracijskih politikah spoštovati človekove pravice, zlasti pa določbe mednarodnih konvencij za človekove pravice. Mislim, da lahko v imenu ekonomsko-socialnega odbora eh, povdarim zlasti naslednje. Pomembno je, da napredujemo na področju stokholmskega programa in agende, zlasti, ko gre za varstvo državljanskih pravic. Državljani Evrope, mi se moramo počutiti del skupnosti, ki varuje našo eh, varnost in našo svobodo. Zaradi tega moramo vzpostaviti funkcionalno ravnotežje med varnostjo in svobodo. Zgodovina mislim, da nas je naučila, da kadar razvijamo Eh, držav, pravne države in eh, vre, vrednote svobode, potem lahko zagotovimo večjo varnost tudi v boju proti teroristom. Na ta način pa seveda včasih eh, nekateri tudi pretiravajo, temu se moramo izogniti. Ob koncu naj nekaj rečem o politiki priseljevanja v Evropske unije ekonomsko-socialni odbor hoče Evropo, ki bo imela na tem področju skupno politiko in usklajeno, harmonizirano zakonodajo, zato da bo priseljevanje potekalo na zakonite, s pomočjo zakonitih, transparentnih in prožnih kanalov in zato, da bomo priseljence pošteno obravnavali. Zaradi tega sem bil nekoliko razočaran, ko sem videl, da švedsko predsedstvo ni uspelo spraviti skozi, če smem tako reči, eh, razprave na svetu, ko gre za okvirni sklep eh, o pravicah priseljencev. Upam, da se bo to še zgodilo v času švedskega predsedovanja. Evropska komisija in komisar Baro se zavedata, te problematike, zato ker pač sodelujete v razpravah različnih eh, forumov v Evropski uniji. Prejšnji teden smo se sestali z predstavniki komisije in z organizacijami, ki eh, zastopajo priseljence in ki se borijo za njihove pravice. Takrat smo se pogovarjali o tem, kako dati neko evropsko perspektivo temu področju. Sam imam naslednje vprašanje. Ko gre za integracijo, vključevanje priseljencev v naše družbe, se mi zdi, da ne bomo poslali ljudem pravega sporočila, če bomo ponovno eh, razdeljevali pristojnosti komisarjev v novi komisiji, tako kot je to predlagal eh, bodoči predsednik Baroso. To pomeni, da bomo še vedno imeli komisarja oziroma komisarko, kjer bo priseljevanje povezano z kaznivimi dejanji, ne pa z, naprimer, prizadevanjem za večje vključevanje leteh. Hvala. Sedaj pa gospod Dimitrios Papadimulis iz Grškega parlamenta. Hvala, gospod predsedujoči. Vključevanje Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov v razpravo o listini o temeljnih človekovih pravicah, kar je do sedaj bilo v izključni pristojnosti vlad, je velika priložnost za vse nas. Velika priložnost, da ponovno vzpostavimo porušeno ravno eh, težje med svobodo in varnostjo. V zadnjih nekaj letih smo v imenu več eh, jamstev, garancij, prizadeli dosti krat eh, pravno državo, eh, vladavino prava nasploh in zlasti eh, prizadeli pravice šipkejših, ogroženih skupin v naših družbah. Na ta način smo amerikanizirali naš sistem varnosti in mislim, da je to zelo, zelo slabo za Evropo. Ob koncu današnjega srečanja mislim, da bo prav prisluhniti Eh, ministrici Ask in eh, komisarju Baroju eh, v zvezi z vprašanji, ki smo jima jih zastavili. Gospod Baro, ali boste na tem področju razvijali skupne politike, ko imamo istočasno nekatere nacionalne vlade, ki so se odločile za nespremljiv opt-out, ko gre za listino temeljnih človekovih pravic? neka črna luknja je zato nastala sredi Evropske unije, kar zadeva uh, človekove pravice. Ne vem, ali bomo to še naprej tolerirali. Drugo, pravite, da moramo zagotoviti večje sodelovanje med sodišči in policijskimi organi v boju proti uh, kriminalu. Kako bomo to zagotovili, če ne bomo istočasno vzpostavili tudi političnega nadzora nad eh, temi pristojnostmi? vsak državljan lahko v imenu boja proti eh, kriminaliteti se znajde v eh, luči velikega brata, mm, se lahko znajde v situaciji, ko mu nezakonito prisluškujejo, mu sledijo in tako naprej. Torej pri nas takšnega pravnega reda ne želimo. In končno še vprašanje priseljevanja. Tukaj je načelo, ki sicer v Evropski uniji obstaja na papirju, moralo pa bi zaživeti v praksi. Načelo, ki ga imamo v mislih, je solidarnost. Ne gre samo za to, da zagotovimo varnost v okviru priseljevanja, gre tudi za to, da zagotovimo spoštovanje človekovih pravic, da zagotovimo ponovno spoštovanje pravic tistih, katerih eh, pravice so kršene, okrnjene in tako naprej, samo v imenu neke varnosti, imaginarne varnosti. In če hočemo tukaj stvari izboljšati, se moramo ustrezno odločati in moramo začeti izvajati, izvrševati uh, sodne odločbe uh, sodišča za človekove pravice iz Strasbora. Potem končno komisar Baro, zakaj? država kot je Španija, ki ima veliko število priseljencev, ne dobi ustrezne pomoči od vseh nas za to, da bi lahko nadzorovala uh, meje Evropske unije. Tukaj moramo bolj pošteno si razdeliti bremena, zlasti, ko gre za stroške za sprejem uh, priseljencev in za nadzor nad našimi mejami. Če hočemo gospodarstvo v Evropski uniji oživiti, pa potrebujemo te ljudi in jih moramo ustrezno vključiti. Hvala. Bernd Šovs iz Evropskega parlamenta naslednji. Hvala, gospod predsedojoči. Na včerajšnjem plenarnem zasedanju sem povdaril, da je pravica do varnosti pravica, ki bi morala veljati za vsakega državljana in državljanko Evropske unije. Sedaj bom poskušal boriti bitko za svobodo izražanja izražanja. Pika. Pri nas je ena od političnih strank bila izključena iz političnega življenja in sedaj pridobiva vedno večjo podporo uh, med uh, potencialnimi voljivci. Trenutno obstaja neka parlamentarna manjšina, ki moji stranki ne omogoča se uh, ustanoviti in nadaljevati tam, kjer je tista stranka, ki so izključili iz parlamenta, nehala. Uh, mislim, da tudi uh, pravico organiziranja flamske skupnosti v tem primeru uh, nekateri kršijo v tej državi. Zato bi želel povdariti, da se moramo boriti za pravico do izražanja za vse državljane, kajti zakonodaja, ki jo sedaj eh, uporabljajo tukaj v Belgiji v boju proti moji stranki, je nekaj, kar se lahko eh, razvije še kje druge in ne ponavljate naše napake drugod. Hvala, sedaj pa Aksel Fos, poslanec Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Tudi sam bi na začetku želel povdariti, da je štokholmski program ustrezno nadaljevanje in razvoja programa iz Tampereja in Haškega programa. Seveda pa je to skupaj z Lizbonsko pogodbo velik kakovostni korak naprej v Evropi. To je nekaj, kar pozdravljam. Ampak istočasno bi želel povdariti še to, da v Evropski uniji potrebujemo skupno odgovornost za področje azila, priseljevanja in migracije nasploh. Tudi na teh področjih seveda potrebujemo skupno uh, varnostno strategijo, če nam je to všeč ali ne. Istočasno bi želel podariti, da je skupno delo na ravni Evropske unije najboljši odziv na te izzive, s katerimi se soočajo vse države članice. ministrico Ask in eh, komisarja Baroja bi želel s tem v zvezi opozoriti, da res prav je to, kar počnemo, to zagovarjam, ampak istočasno moramo previdno delati, biti previdni in uh, morda pripraviti enostavnejša pravila in določbe. Kajti uh, To, kar se dogovorimo na evropski ravni, bo pomenilo izvajanje v državah članicah. In tukaj ne smemo na države članice prenesti prevelikega bremena, ko gre za izvajanje teh eh, sistemov, programov in tako naprej, da ne bi ustvarili pri uradnikih in pri državljanih eh, neko negotovost. In še ob koncu varstvo osebnih podatkov. Tisto, kar je rekel gospod Martinez iz španske delegacije, me je zelo opogumilo, kajti oni že delajo na tem področju, razvijajo ustrezne ne, določbe. Vendar tukaj moramo najti ravnotežje med splošno varnostjo in zasebno sfero vsakega posameznika. današnja mlada generacija, tega ne smemo pozabiti, raste v novih okoliščinah, kjer je internet povsod prisoten in eh, tukaj je moč, če ne bomo varstva podatkov ustrezno prilagodili, priti do izjemno eh, neprijetnih situacij. Torej, tukaj je treba najti ravnotežje, tudi ko gre za Eh, samo odločanje posameznika, ki uporablja internet o tem, eh, kako in eh, v kolikšni meri naj bi njegove njene pravice bile zavarovane. Hvala. Hvala. To je bil zadnji govornik v razpravi. Hvala lepa. Sedaj pa bom predsedniku Buseku predal nadaljne predsedovanje na tem zasedanju hvala lepa vsem kolegom in kolegicam za podane prispevke hvala lepa za udeležbo kolikor vem ste vsi ki ste želeli besedo besedo tudi dobili nihče vidim ne nasprotuje Zato bi ministrici za pravosodje, gospe Ask, predal besedo, če se strinja. Tak, talman, hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala za vse pripombe, tudi tiste, ki so nam dale misliti. Hvala za vse provokativne pripombe. Na vsa vaša vprašanja in pripombe ne bom uspela odgovoriti, verjetno to tudi bi, ni bil namen. Ne bom ponavljala tistega, kar sem že prej povedala v uvodu, vseeno pa bi se odzvala na nekaj najbolj pomembnih pripomb. Ko gre za boj proti kriminalu, vsi se strinjamo, da je to pomemben boj, vendar ta boj ne sme potekati na račun kršenja posameznikovih pravic. To je bistvenega pomena. V štokholmskem programu skušamo spostaviti ravnotežje med državljanskimi svoboščinami in represivnimi ukrepi. Verjetno se vsi zavedate, da je vsaka oblika boja proti kriminalu potem utemeljena na tem iskanju ravnotežja med pravicami in ustreznimi represivnimi ukrepi. Štokolemski program je po mojem mnenju dobro osnovan, zdi se mi tudi, da nam bo lahko nudil neke vrste smernice, kako ravnati v prihodnosti. Kot je rekel že predsednik, kadarkoli pripravljamo to vrstne programe, je treba razmisliti o tem, kaj smo storili s predhodnimi programi. Kaj smo storili naprimer s haškim programom ali smo ga izpeljali v celoti. Po mojem mnenju je odločitve lahko sprejemati, veliko težji del je potem te odločitve izvajati. Tudi pri štokolemskem programu bomo morali poskrbeti za nadaljne izvajanje, za spremljanje in tako naprej. Po mojem bi morali biti zelo praktični, ko bomo postavljali svoje cilje. Pri štokolomskem programu se mi zdi, da smo to storili, tako da bomo lahko državljanom povedali, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Na to ne smemo pozabiti. Nekdo je omenil tudi to, da je zelo pomembno, da zaupamo informacijam, ki jih prejmemo z drugih sodišč, iz drugih držav. Govorili ste tudi o standardih, ko bo šlo za akreditacijo forenzičnih laboratorijev in za zbiranje DNK podatkov. Če se mora naprimer sodišče iz Madrida zanašati na dokaze, ki prihajajo iz Švedske, potem bodo na sodišču v Madridu zagotovo bolj pomirjeni, če bodo vedeli, da te informacije in podatki prihajajo iz laboratorija na Švedskem, ki je akreditiran. S tem bodo tudi veliko lažje in hitreje uporabili to vrstne informacije predlog v zvezi s tem smo že podali in ga tudi nekoliko forsiramo. Vem pa, da vsi niso celoti zadovoljni s tem predlogom. Če želimo, da sodelovanje dobro deluje, potem je treba stvari bolj resno zastaviti tudi v praksi. Omenili ste tudi policijsko sodelovanje, istočasno pa ste rekli, da ne želite skupnih evropskih policijskih sil. Tega v štokholmskem programu ne predvidevamo nam se zdi veliko bolje, da se poslužimo Europola. Europol je veliko bolj zmogljiv in sposoben upravljati in usklajevati delovanje na policijskem področju v Evropi. Europol je lahko neke vrste centr za usklajevanje delovanja posameznih policijskih organov v Evropski uniji in tudi izven Evropske unije. Tako da se mi zdi, da tu obstaja precej potencijala. Evropska unija mora samo prispevati k temu, kar počnejo policijski organi na nacionalni ravni. Večina boja proti kriminalu se dogaja na nacionalni, lokalni ravni, zato se strinjam s tem, kar ste povedali. Države članice so skrbno prisluhnile vsem pripombam, ki so bile izrečene na posameznih dvostranskih srečanjih, ki jih je bilo res veliko. Nekdo je rekel, da ne bi smeli imeti evropskega javnega toživstva. Zanimiva pripomba. V štokholmskem programu smo to omenili kot eno od treh alternativnih možnosti za sodelovanje na področju pravosodja. Na ravni tožilstva je treba seveda upoštevati določene funkcije. Lahko pa uberemo druge možnosti za dosego istega cilja. Danes nažalost še ni jasno, katera izmed predlaganih alternativ bi bila najboljša. Mnogi izmed vas ste tudi rekli, da ne želite, da Evropa postane trdnjava. Trdnjava, ki ne bi pustila nikomor, da vstopi v Evropo. Res je, da delujejo določene politične sile, ki skušajo pridobiti podporo tistih oseb, ki se bojijo migracijskih tokov veliko bo treba delati na področju migracij, predvsem, ko gre za odpravo pomislekov, dvomov in predsotkov. V štokholmskem programu je velik del namenjen tudi temu področju, predvsem sodelovanju po letu 2012. Zakaj sodelujemo na področju migracij? Zato, ker če ne bomo sodelovali, potem vsi tvegamo Največje tveganje pa je, da bomo Evropo zaprli, da bomo Evropo odrezali od drugih. Mi smo skušali sprejeti vse ljudi, ki prihajajo v Evropo, ne glede na to, zakaj prihajajo. Zdi se mi, da bi morali bolj sodelovati iz, s tistimi državami, ki sprejmejo migrante. Sodelovati je treba tudi z državami izven Evropske unije in to pri različnih projektih v medijih včasih Frontex izrabljajo kot eh, primer prekomerne uporabe sile pri ravnanju z migranti. Frontex samo pomaga delu nacionalnim mejnim organom, tako pri delovanju na terenu, kot tudi pri izmenjavi podatkov, znanja in izkušenj. Mislim, da bi morali Frontex bolje izkoristiti. Veliko ljudi želi, da bi Frontex opravljal več nalog. Obstaja pa tudi ogromno ljudi, ki ne želi, da Frontex opravlja kakršnokoli delo. Želeli smo biti zelo konstruktivni, ko gre za Frontex. Želeli smo spostaviti regionalne urade, ampak problemi se v Evropi razlikujejo. Sama bi si želela, da bi bil nadzor na mejah v prvi vrsti v pristojnosti držav članic. Frontex bi lahko samo dopolnjeval delo nacionalnih mejnih organov. Ko gre za evropsko sodelovanje, se nam zdi, da bi Evropska unija morala prinesti dodano vrednost. Tisto, kar lahko bolje opravimo na ravni Evropske unije kot na, ravni, na nacionalni ravni, bi morali opraviti mi. Na to bi se morali osredotočiti. Včeraj in danes se mi zdi, da je potekalo zelo zanimivo in pomembno srečanje. Zanimivo je bilo prisluhniti tudi vašemu mnenju in prepričana sem, da ta razprava še ni končana, kajti vaše domišljije še nismo izkoristili v celoti in bomo prisluhnili dodatnim pripombam, ki jih boste imeli. Države Zahodnega Balkana niso članice Evropske unije, ampak za te države sodelovanje v Evropski uniji, vizija, ki jo pripravljamo, neke vrste priložnost za njih to lahko tem državam služi kot spodbuda za boj proti kriminalu, za vzpostavljanje pravne države, za boj proti korupciji, za boj proti resnim družbenim težavam, ki se pojavljajo. Seveda se te države ne strinjajo vedno, prav tako ni vedno enostavno razpravljati o politikah, glede na to, s kakšnimi problemi se soočamo. Vendar se mi zdi, da so srečanja, ki jih imamo z Zahodnim Balkanom, z državami Zahodnega Balkana, zelo pomembna. Kaj ti te države morajo vedeti, da se Evropa ne odreka delu in se ne izmika delu, ki ga mora upraviti na tem področju. Z državami Zahodnega Balkana je treba sodelovati. Namen tega dela je miroljuben. Vsi se spominjamo vojn, ki so potekale v tem delu sveta in tudi v drugih delih. Vedeti moramo, katere institucije treba vzpostaviti, kako bomo osklajevali zakonodajo in tako naprej. Zauzeli smo civiliziran pristop, s katerim smo skušali prinesti nek red v odnose med ljudi. Srečanja, ki jih organizirate, so dobra in upam, da bo štokholamski program služil kot neke vrste okvir, orodje, neke vrste kompas, ki nam bo določal smer, v kateri moramo delati v prihodnih letih. O štokolarskem programu pa bomo odločili decembra. Hvala. Very, very much, Najlepša hvala, gospa ministrica, da ste povzeli nekatere probleme, ki so bili danes izpostavljeni. Hvala lepa, da ste tudi sami izrazili nekaj pomislekov. Ignacio Kosiga Gutierrez iz španskega parlamenta bi rad podal nekaj pripomp v zvezi z rezultati dela tretje delovne skupine. S svojim sopredsedujočim kolegom sem se odločil, da mu damo besedo, kajti nekaj časa nam je še ostalo. Samo eno minuto, gospod predsednik, najlepša hvala. Nekaj v zvezi z zaključki, do katerih je prišla tretja delovna skupina, ki je govorila o varstvu državljanov, ko je govorila o varnostni strategiji. V prvem odstavku teh zaključkov piše, da ne obstaja nobena inherentna kontradikcija med spoštovanjem človekovih pravic in zagotavljanjem pravice in varnosti. Mislim, da to ni točna trditev. Človekovo, človeško življenje je prva pravica, ki jo je treba spoštovati. In če napišete, da to ni inherentna kontradikcija, Se mi zdi, da se motite. Hvala. Je poročevalec delovne skupine številka 3 še prisoten v dvorani? Bi morda lahko vi odgovorili na ta problem? Lahko morda podprete predlog za novo formulacijo zaključka? Poročevalec delovne skupine 3 ste še z nami? So, Dobro, bomo razmislili o vašem predlogu. Gospod predsednik, to je dober predlog, zato se v celoti z njim strinjam. Hvala lepa, sam sem bil enakega mnenja, ampak poročevalec je, kot veste, zelo pomembna oseba. Kolega, veste, da je poročevalec vedno najbolj pomembna oseba, zato sem iskal poročevalca. Najprej sem moral počakati na vaše mnenje. Brez poročevalca ne morem sprejeti take odločitve. Vi pa se očitno strinjate, zato lahko sprememo predlog. Ask, uh, uh Sedaj pa dajem besedo komisarju, gospodu Baroju. Izvolite. Euh- Najprej, gospod predsednik, bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali v razpravi. Gospa Ask je že podala nek celosten pregled teh problemov. Sam pa bom skušal, čeprav je to bolj zapleteno, odgovoriti na nekatere posamezne pripombe. Gospa David, še enkrat naj ponovim. Evropi moramo najprej zagotoviti ustrezno arhitekturo za varstvo podatkov. To je bistvenega pomena. Kar zadeva vse ostalo, pa naj povem, da Ko govorite o migracijski politiki, lahko povem, da je ta politika v programu ravnoteženo opredeljena, da pri tem upoštevamo tudi azilno politiko. Gospa Tari je omenila tudi potrebo po integraciji. Obema bi rad povedal, da v štokholmskem programu imamo nove elemente povezane z priseljevanjem. Imamo globalni pristop, imamo partnerstva s tretjimi državami, priseljevanje smo vezali na razvoj. To so ti novi elementi, ki so pravzaprav nova stran v tem programu. Hvala lepa gospodu Busutilu, ki je rekel, da smo zahvaljujoč skupnemu gospodarskemu prostoru lahko spostavili skupni evropski prostor pravosodja in pravice. Gospod Riš, Zagotovo ne želimo vzpostaviti evropskih policijskih sil. Frontex samo usklajuje prizadevanja posameznih držav članic, ko gre za varovanje nacionalnih meja. So države članice pristojne za to delo? Nikakor ne bomo nespoštovali načela subsidijarnosti, samo skušamo ugotoviti, kje bi lahko Evropa prinesla dodano vrednost. Hvala lepa tudi Žaku Albenistiju, mojemu kolegu, ki je spostavil bistven problem. Namreč, če želimo, da policijsko in kazensko pravosodno sodelovanje dobro deluje, potem je treba zagotoviti izmenjavo vseh obveščevalnih in drugih podatkov. Hvala lepa švedskemu predsedstvu, ki je omogočilo, da se določila iz prümskega sklepa unesejo v ta program. Čak Alan, Benisti, res je, da smo sedaj v fazi vzpostavljanja interoperabilnih sistemov na podlagi visa in sisa vzpostavljamo nov interoperabilni sistem, preko katerega bomo lahko iz, izmenjevali podatke. Istočasno pa bomo v Evropi spoštovali tudi varstvo osebnih podatkov. Ustrajali ste tudi na vzajemnem priznavanju in prav imate, to je ključnega pomena. Treba je spostaviti skupno pravosodno kulturo. Zato potrebujemo izmenjave, potrebujemo usposabljanje, To je bistvenega pomena, če želimo vzpostaviti vzajemno zaupanje in tudi na podlagi tega vzajemno priznavanje. Gospod Kosido, seveda ne želimo vzpostaviti evropske policije. Gotovo ne. Niti ne želimo, da bi Evropa postala bunker. Kar želimo storiti je, da vzpostavimo okrepimo obstoječe instrumente, kot je rekla Beatrice Ask. Bolje je treba izkoristiti Europol, bolje je treba izkoristiti analize tveganja, bolje je treba organizirati ocene organiziranega kriminala in grožne, ki ga leta predstavlja. Nikakor pa ne želi Evropska unija nadomestiti držav članic na teh področjih. Najlepša hvala tudi gospodu Sasiju prav imate. Evropska unija mora pristopiti k konvenciji o človekovih pravicah. Ustrajati je treba tudi na preglednosti. Le na tak način bomo lahko napredovali. Gospod Bowen, ne gre za to, da bomo spostavili super državo. Že prej sem povedal, da evropsko državljanstvo ničesar ne oduzema nacionalnim državljanstvom. Ravno nasprotno, bogati jih gospa Sisi je ustrajala na tem, kar je tudi meni pri srcu. Gre za pogoje, v katerih zadržujejo priseljence. Tudi Italija je to omenjala že v času svojega predsedovanja. Treba je storiti več za to, da se bodo izboljšali pogoji. Treba je izmenjati podatke tudi, ko gre za pridržanja in tako naprej. Madame... Gospa Sišon, gospod Kišon iz Poljske. Je ustrajal na tem, da je treba bolj uskladiti sodno prakso sodišča v Luksemburgu in sodišča v Strasburu. Če bo Evropska unija pristopila k konvenciji o človekovih pravicah, potem bo zagotovo prišlo do konvergence pri sodni praksi. Takrat bo tudi sodišče v Strasburgu za sodišče v Luksemburgu pojasnilo določene stvari. To je bistvenega pomena. Gospa Bild, najlepša hvala tudi vam, da ste ustrajali na ulogi, ki jo lahko odigrajo nacionalni parlamenti in Evropski parlament. Sam sem bil tudi nacionalni poslanec precejšnje število let. In res je, če bodo sodelovali nacionalni parlamenti, če bodo bolj poznali dogajanje, potem bomo lažje vzpostavili območje pravice. Gospod Vajs je tudi povedal nekaj zanimivih stvari. Rekel je, da obstaja nevarnost kontradikcije med konvencijo o človekovih pravicah in Evropsko listino o temeljnih pravicah. Tu je treba upoštevati sodno prakso. In instrument, ki nam ga nudi, je treba bolje izkoristiti. Istočasno pa je treba zagotoviti tudi sorazmernost, če želimo, da bo ta konvencija še naprej ostra, obstajala. Okrepiti je treba tudi procesne pravice. Zahvaljujem se predsedstvu in gospe Beatrice Ask, kajti upravili smo že prvo fazo in v Evropski uniji zagotovili minimalne pravice, te pa so pravica do prevajanja in tolmačenja. Meni se zdi to pomembna pravica. Gospod Kuesta Martinez, prav imate, ko pravite, da ko gre za najhujša kazniva dejanja, je treba uskladiti tudi kazni. Ne gre za to, da bi postavili evropsko kazansko pravo in sankcije, ampak določene stvari je treba uskladiti. Omenjali ste tudi evropskega tožilca in gospa Ask je na to vašo pripombo že odgo odgovorila. Gospod Pariza je v imenu Evropskega ekonomskega in socialnega odbora rekel, da je treba storiti več na področju integracije. V poročilu Združenih narodov piše, in sam sem res osupljen, da če bodo priseljenci uspešno vključeni v družbo, bodo uspešni. Če bo integracija uspešna, bomo vsi uspeli. Le tako bomo lahko tudi dosegli napredek. Mislim, da v štokolanskem programu tudi temu namenjamo določeno mero pozornosti. Gospod Papa Dimulis, napredujemo. Čeprav nekateri v določenem trenutku predvidevajo opt-out, mi celosno gledano napredujemo, kajti vzpostavljamo ustrezno infrastrukturo za varovanje osebnih podatkov in za varovanje zasebnosti. Gospod Šust, nimamo na voljo dovolj pristojnosti, ko gre za zagotavljanje pravic mladoletnih oseb. Za zaključek naj se zahvalim še gospodu Vosu, ki je pravil, da je treba upoštevati tudi tehnološki razvoj in napredek, ko govorimo o varstvu podatkov. Treba bo preveriti nekatere tehnologije, ali so res te tehnologije skladne z varstvom podatkov. Tehnologija nam mora omogočiti, da zaščitimo zasebnost, kajti to je res bistvenega pomena. Tako, morda res nisem odgovoril na vsa vaša vprašanja, ampak skupaj z Beatrice Ask sva pozorno in skrbno ter z veliko mero zanimanja prisluhnila vsem vašim pripombam. Hvala. Thank you very, very much, uh, Mr. Commissioner. Uh, colleagues, uh, we are almost at the end. Hvala lepa. Približujemo se koncu današnjega srečanja. Še nekaj minut imamo na voljo, kajti ob koncu bi radi poudarili določene elemente. Najprej še enkrat najlepša hvala švedskemu predsedstvu Evropske unije. Predsedstvo je danes tu zastopal gospod Per Westerberg. Zastopala ga je tudi gospa Ask, švedska ministrica za pravosodje. Obima najlepša hvala za predstavitev vseh problemov. Um, uh, Hvala lepa tudi predstavniku komisije, komisarju za pravosodje, varnost in svobodo, gospodu Baroju. Hvala lepa tudi za vaš prispevek k razpravi. Še enkrat najlepša hvala za vašo prisotnost in za vse, kar ste storili. Um, uh, Sedaj pa dajem besedo še sopredsedujočemu, da poda nekaj zaključnih pripomb. Velik izziv bo podati zaključne pripombe, gospod predsednik gospe in gospode, poslanke in poslanci, vsi sodelujoči. Vsi člani in članice ste v zadnjih dveh dneh med razpravo pozvali k sprejemanju ukrepov in delovanju, še zlasti, ko gre za boj proti čezmejnemu kriminalu, za boj proti diskriminaciji in tako naprej. Švedska ministrica za pravosodje, gospa Beatrice Ask, je opisala delo, ki nas čaka v prihodnih nekaj tednih. Slišali smo pripombe vseh vas in te pripombe kažejo, da je treba storiti več na področju spostavljanja območja varnosti, svobode in pravice. Zabeležil sem si, da so ta vprašanja res kompleksna in vsa ta vprašanja bo treba upoštevati pri izvrševanju štokolemskega programa. Treba je organizirati odprte razprave na to vrstne teme, tako kot smo to počeli danes na tem skupnem parlamentarnem srečanju. Že včeraj sem povedal, da so nacionalni parlamenti aktivni in konstruktivni partneri pri zagotavljanju tega, da se ukrepi, ki se jih sprejme na evropski ravni, uspešni in dobri. Najti je treba pragmatične rešitve, ki nam bodo olajšale izvajanje tega programa. Tudi zaradi tega smo na konferenci predlagali, da 11. in 12. decembra v Štokholmu še enkrat razpravljamo o teh temah. 14. in 15. maja 2010 pa bomo govorili o tem, kako bi lahko medparlamentarno sodelovanje prilagodili novim določbam iz Lizbonske pogodbe. Izpostaviti treba tiste ukrepe in postopke, ki nam bodo olajšali izmenjavo informacij in najboljših praks s pomočjo katere bomo potem izvali tudi boljši nadzor nad spoštovanjem načela subsidijarnosti. Prav tako moramo najti uspešna orodja in postopke za boljše sodelovanje na medparlamentarnih srečanjih. Že včeraj je bilo omenjeno, da morajo nacionalni parlamenti ugotoviti, kako lahko sami nadzorujejo moče svobode, varnosti in pravice. Članice in člani parlamentov. V teh dveh dneh smo izpostavili kar nekaj vprašanj, ki bodo zagotovo predmet obravnave tudi na, na specializiranih odborih v naših nacionalnih parlamentih. Če želimo zagotoviti ustrezen nadzor, moramo spostaviti sodelovanje med parlamenti. No vse zadnje pa upam, da boste vsi članice in člani parlamentov dobro preučevali in pregledovali ukrepe, ki jih bomo sprejeli v okviru večletnega štokolamskega programa. Lizbonska pogodba bo spremenila postopek odločanja tudi na tem področju. Naj se za konec zahvalim predsedniku Buzeku, da je sopredsedoval temu srečanju, predsedniku Buzeku in tudi kolegom iz španskega parlamenta. Želim veliko sreče in uspeha pri organiziranju naslednjega medparlamentarnega srečanja. Hvala. Thank you, thank you. Najlepša hvala, gospod Westerberg. Kolegice, kolegi, dovolite, da še sam ob koncu spregovorim nekaj besed. Tema, o kateri smo razpravljali, je izjemno pomembna za naše državljane. Svoboda, varnost in pravica. Vsi ste na tem skupnem zasedanju to povdarjali. Omenjali pa ste na naših razpravah tudi druge pomembne teme, varnost državljanov in njihove pravice, čezmeni kriminal, migracijska politika, človekove pravice, Frontex, droge, terorizem, eh, korupcija, listina človek, temeljnih človekovih pravicah, varstvo osebnih podatkov in tako naprej in tako dalje. No, to so vse teme, o katerih moramo očitno razmišljati še v prihodnosti. Imamo pa tri gradiva, ki so jih pripravili uh, predsedujoči oziroma poročevalci v imenu delovnih skupin. In to gradivo je odlična osnova za naše nadaljne delo in za začetek delovanja štokholmskega programa v decembru, kot je to predlagalo švedsko predsedstvo. Mislim, da ta predlog in švedsko predsedstvo v v vsakem pogledu lahko podpiramo, kajti hitro moramo ta program sprejeti, da bomo se čim prej odzvali na pričakovanja naših državljanov. Ampak dovolite, da rečem še nekaj več. Sam moram še nekaj več eh, povedati poleg glavne teme, o kateri je tekla beseda tu. Sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom je tista tema, ki se je moram dotakniti imamo Lizbonsko pogodbo, ki bo začela veljati 1. decembra letos, torej čez dva tedna. Zato smo se večina med nami eh, odločno borili za to Lizbonsko pogodbo. In sedaj je prišel trenutek za vse naše parlamente, tako evropskega, kot nacionalne parlamente, da sedaj evropsko pravo, evropsko zakonodajo začenjamo sprejemati, potrjevati in tako naprej. In to je pravi trenutek za naš evropski parlament, kajti sedaj imamo bistveno več pristojnosti kot prej. No, nič novega vam ne pripovedujem, kaj ne, ampak odlično, tesno pri, eh, sodelovanje je potrebno in na to se moramo pripraviti. Na to se mi v Evropskem parlamentu že pripravljamo. Torej, pripravite se, da bomo mi lahko pripravili čim boljše tesnejše sodelovanje v naslednjih eh, tednih in mesecih. Sveda, Evropski parlament vam je pripravljen pomagati, pričakujemo pa tudi vašo podporo. Več stikov moramo imeti. Prvi stik bomo imeli decembra. Generalni sekretarji vseh parlamentov se bodo sestali, Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Decembra pa bomo imeli tudi sestanek predsednikov nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, to bo organiziralo švedsko predsedstvo. Torej, tukaj se vzpostavljajo nove možnosti za sodelovanje. Poznate Kozak. Kozak še vedno deluje, funkcionira. Potem imamo naše skupno medparlamentarno zasedanje, kot je bilo to včeraj in danes naslednje eh, leto, eh, ko bo predsedovala Španija, <laughs> žal se nisem takoj spomnil Španije, tako pomembne države. Torej, v času španskega predsedovanja bomo to nadaljevali. Pred nekaj dnevi sem bil v Španiji in vem, da se Španija resno in odločno pripravlja na svoje predsedovanje in takrat bomo imeli ponovno skupno eh, medparlamentarno srečanje, torej v naslednji polovici leta 2010. Pa tudi med posameznimi pristojnimi odbori nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta bo prihajalo do skupnih srečanj. In to se mi zdi pomembna novost. Skratka, sodelovanje se razvija, mreženje je tukaj pomembno, internet ali svetovni splet nam bo tukaj pomagal, da bomo bolj učinkoviti in bolj uspešni. Seveda moramo biti bolj uspešni in učinkoviti zaradi naših državljanov in ne smemo si privoščiti nekega počitka v tem zakonodajnem postopku. Ne smemo si dovoliti nobenih zamud, zato se moramo ustrezno pripraviti. Ob samem koncu naše razprave, kolegice in kolegi, pa bi želel narediti naslednje. Najlepša hvala predsedniku švedskega parlamenta gospodu Westerbergu, ki se je udeležil tega našega zasedanja in ki je vzpostavil zelo dobro in tesno sodelovanje z našim parlamentom, Evropskim parlamentom v pripravi na to srečanje. Naslednje skupno medparlamentarno srečanje, kot sem rekel, bo v času eh, španskega predsedovanja in kot običajno bo potekalo tukaj v Evropskem parlamentu. Pomeni, da v prvi polici leta 2010 vas bom vsaj takrat lahko ponovno pozdravil. Ob koncu se vsem vam, kolegice, kolegi, zahvaljujem za vaše razprave, za vaše prispevke, pa ne samo na plenarnem zasedanju, temveč tudi na delovnih skupinah. Hvala tudi za pripravo teh poročil o delu delovnih skupin. To je pomembno. In parlament, parlamenti, evropski, nacionalni parlamenti moramo podpirati vse, kar je pomembno v Evropski uniji, kajti to je pomembno za naše državljane. Mi smo tisti, ki smo odgovorni za vsakodnevni stik in komuniciranje z našimi državljani. Torej, moramo podpirati evropske inštitucije, svet in komisijo, pa tudi uh, svoje vlade morate v lasni državi podpirati. Vse. Eh, veliko sreče eh, na poti domov in vidimo se naslednjega pol leta. Hvala. Okay.